Liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Arbeit. Drage kolegice in kolegi, začeli bomo z delo našega odbora za proračunski nadzor. Pozdravljam vas pri današnji seji. Dnevni red ste prejeli. Imamo tudi spremembo dnevnega reda. Namreč glasovanje o e, poročilu bo predstavljeno na sredo, na željo številnih skupin. Tudi novice našega odbora so vam že na, volje, na voljo. Eh, prav tako imate pred seboj tudi jezike, ki so danes eh, na voljo eh, za tolmačenje. Poleg tega ste prejeli tudi zapisnike sej z dne 1. in 2. 8. ter 11. decembra. Če ne bo nobenih pripomb do konca seje, potem veljajo ti zapisniki za sprejete. Četrto točko, torej glasovanje, smo prestavili. Ja. In s tem prehajamo k peti točki delovnemu programu Evropskega računskega sodišča za leto 2015 in eh, prisrčno pozdravljam predsednika Evropskega računskega sodišča, gospoda eh, Silvo Caldeiro in tudi nekatere druge člane računskega sodišča. Tudi delovni program eh, Evropskega računskega sodišča ste prejeli, tako da že imate temeljne informacije. Gospod Kaljera, kar takoj vam eh, predajam besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci. V veliko čast mi je, da ste me ponovno povabili v vaš odbor, da predstavim delovni program za leto 2015. Rad bi iskoristil to eh, priložnost, da vas obvestim o pripravi revizijskega poročila in pa o notranjih reformah, ki jih izvajamo. Pri pripravi eh, tega delovnega programa smo upoštevali razvoj v Evropski uniji, pa tudi pripombe eh, tega odbora in pa pripombe parlamenta ki ste jih podali tekom leta, še prav posebej glede eh, na naša revizijska poročila. Kar zadeva obdobje 2013-2017, želimo predvsem, eh, da bi računsko sodišče eh, delovalo bolj učinkovito, da bi se znalo bolje soočiti z izzivi Evropske unije. Poleg tega pa bi radi zagotovili, Eh, podporo tej inštituciji pri prevzemu odgovornosti eh, nad porabo javnih sredstev. To je temeljni izziv za našo inštitucijo in na to se tudi osredotočamo v eh, svojih revizijah. Gre za to, kako Evropska unija uporablja sredstva, kako financira svoje dejavnosti. vsako leto računsko sedešče eh, pripravi eh, revizijo eh, porabe evropskih proračunskih sredstev, razvojnega sklada in tako naprej. Torej, pripravimo približno 55 takšnih revizijskih poročil na leto, toliko jih bomo pripravili tudi v leto 2015. Pripravljamo tudi 30 posebnih poročil, na teme, ki so objavljene v delovnem dokumentu, ki smo ga objavili danes in ki ga že imate na voljo. Kot vidite, nameravamo eh, obravnavati številne teme, ki se nanašajo na ključne prioritete Evropske unije in ki odgovarjajo eh, na zahteve naših državljanov. Večina tem se nanaša na dolgoročne izzive, ki so zapisani tudi v strategiji Agenda 2020. Agenda 2020 je bila vključena tudi v načrte računskega sodišča. Verjamemo, da so te teme še naprej aktualne, zato bi rad nakratko poročal o tem in navedel nekaj specifičnih eh, primerov. Prvič, dodana vrednost. Kot smo ugotovili v številnih poročilih in ob številnih priložnostih v eh, zadnjih letih, Evropska unija pripravlja veliko poročil o tem, koliko sredstev je porabila, zelo malo pa je poročil o tem, eh, kakšen je bil učinek uporabe teh sredstev. Torej, eh, potrebno je oceniti politike glede na njihovo učinkovitost. Učinkovite eh, politike so ključnega pomena in potrebno je seveda poskrbeti tudi za izboljšave, ker je to uh, nujno. Evropska unija mora zagotoviti dodano vrednost, ki bo bolj prepoznavna. To je še toliko bolj pomembno eh, sedaj, ko državljani eh, veliko manj zaupajo v Evropsko unijo. Dodana vrednost Evropske unije je tudi prioriteta nove komisije in temu parlamentu bi radi pokazali, da je dodana vrednost, eh, element, eh, ki bo v večini naših eh, poročil v letu 2015, tudi v letnem proračunskem poročilu. In sicer v poglavju, ker bomo govorili o rezultatih. Osredotočili se bomo na vprašanje, ali trenutni okvir zadostuje za nadzor na dosego ciljev do obdobja 2020 še naprej se bomo osredotočili na izvajanje strategije eh, Evropa 2020. Gre za krepitev rasti, eh, za vzdržnost javnih eh, financ in tako naprej. Leta 2015 bomo pripravili poročila o posameznih vidikih te teme, recimo o zaposlovanju mladih in pa o prekomernem zadolževanju držav članic. Leto 2014 je bilo najbolj vroče leto v naši zgodovini. Podnebne spremembe bodo tudi letos visoko na dnevnem eh, redu eh, Evropske unije. Letošnje leto nameravamo poročati tudi o schemi trgovanja z emisijami, osredotočiti pa se nameravamo tudi na ukrepe namenjene okoljski eh, zaščiti pa tudi na ukrepe, ki se nanašajo na naravo eh, na boj proti eh, nezakonitim praksam v državah članicah. Gre torej za uh, izzive, ki se pojavljajo že kar nekaj let. Poleg tega pa se bomo osredotočili tudi na nove pojave. V letu 2015 nameravamo poročati o finančni pomoči Evropske unije Ukrajini in pa o politikah Evropske unije uh, za zagotovitev energetske varnosti. Poleg tega nameravamo poročati tudi o enotnem eh, nadzornem mehanizmu za eh, banke v Evropski uniji. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na izvajanje politik Evropske unije, eh, ki se nanašajo na finančno podporo Evropske unije. V letu 2015 si bomo ogledali Eh, tudi kako poteka financiranje v agencijah, v mikrofinančnih inštitucijah eh, in inštitutih in pa eh, pri financiranju na terenu. V letu 2015, spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, nameravamo predstaviti več poročil o specifičnih programih Evropske unije. Vendar pa ugotavljamo tudi, da je pomembno, kdaj so eh, poročila objavljena. Leta 2015 že nameravamo zmanjšati oziroma skrajšati čas, ki je potreben za pripravo revizijskih poročil. Eh, pri tem želimo upoštevati mednarodne računovodske standarde. Kot veste, menimo, da bi eh, lahko ta čas še skrajšali če bi spremenili pravila uh, za računsko sodišče, ki se nanašajo na pripravo uh, poročil računskega sodišča. Vemo, da je potrebno poročila pripraviti uh, v, oziroma objaviti v pravem trenutku, zato smo vam uh, posredovali tudi indikativni načrt za leto 2015. Pri tem se bomo usklajevali z tem odborom in z pomočjo tega odbora tudi z drugimi odbori v Evropskem parlamentu. Tako da nameravamo ta svoja revizijska poročila pripraviti oziroma objaviti v pravem trenutku. Tukaj govorim tako o reviziji zakonodajnih predlogov, pa tudi o poročilih, ki jih računsko sodišče pripravlja na lastno pobudo. Oprli se bomo na naše e, izkušnje. E, poročila na lastno pobudo nam dajo možnost, da vplivamo na e, postopek odločanja v tem parlamentu, komisiji in svetu. Čeprav v brošuri, ki ste jo prejeli, ni posebej omenjeno, eh, da načrtujemo eh, veliko tovrstnih poročil v letošnjem letu, eh, vam lahko to sedaj že napovem. Pripravljamo poročilo glede proračuna Evropske unije, pa tudi glede enotnega mehanizma reševanja bank in če tudi še nismo prejeli uradne zahteve za pripravo poročila, sledimo tudi zakonodajnemu postopku, Eh, za ustanovitev Evropskega sklada za eh, strateška ulaganja. Gospa predsednica, spoštovani poslanci, kot sem povedal že na začetku, bomo v letu 2015 še naprej izvajali notranje reforme. Zastavili smo si ambiciozne načrte za leto 2015 in menimo, eh, da lahko svojo učinkovitost izboljšamo, če izboljšamo specifična revizijska poročila. V letu 2015 nameravamo okrepiti eh, produktivnost virov, eh, kot nam je predlagal ta parlament v poročilu za leto 2014 na eh, temo prihodnje uloge Evropskega računskega sodišča. ti ukrepi ne bodo le izboljšali eh, priprave eh, poročil Evropskega računskega sodišča, ampak nam bodo omogočili eh, tudi prožne spremembe programa tekom leta. Želimo okrepiti našo produktivnost skušali bomo nadgraditi našo strokovno znanje in pa kapacitete, predvsem na področju bančne unije, kjer eh, imamo vedno več pristojnosti. In na zadnje eh, še sodelovanje z nadzornimi organi v državah članicah. Naj omenim dva konkretna načrta za leto 2015. Prvič želimo zapisati natančen eh, načrt nadzora nad bankami glede na vprašalnik, ki smo ga izvedli. Poleg tega pa želimo pregledati tudi številna, številne partnerske sporazume na nacionalni ravni. O tem želimo poročati v našem letnem poročilu prihodnje leto. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci, upam, da sem vam uspel pripraviti predstaviti namero našega računskega sodišča, eh, da dela v skladu z eh, priporočili tega parlamenta in da pomaga parlamentu in pa drugim inštitucijam v tem ključnem trenutku, eh, ko se Evropska unija srečuje z velikimi izzivi. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Predsednik Aldeira. Deset let sem že v odboru za proračunski nadzor in rada bi podala nekaj splošnih pripomp. Rada bi se zahvalila vam osebno, pa tudi računskemu sodišču, kajti računsko sodišče je zelo pripravljeno prisluhniti našim željam in pobudam. Mogoče temu ni bilo vedno tako, hkrati pa ste eh, poenostavili eh, vaša eh, poročila in tudi vaše delo in zato se vam zahvaljujem. In predvsem eh, bi rada pozdravila pozitivno vzdušje eh, pri izvajanju reform. Mislim, da se veliko zadev razvija v pravi smeri in mislim, da je naše zelo, sodelovanje zelo pomembno eh, za zagotavljanje pomena eh, vašega dela. Tudi vaš delovni program za leto 2015 eh, je za nas izjemno pomemben. Na ta način bomo vedeli, kako naj bi se stvari razvijale. Računsko sodišče prosimo, da tako imenovani Junkarjev načrt eh, čim prej prouči eh, in eh, da nam da navodila za zakonodajno oziroma priporočila za zakonodajno delo. Upam, da bomo ta priporočila prejeli čim prej. Vem, da ni vedno tako lahko hitro pripraviti poročila, ampak na vsak način je zelo pomembno, da izrazimo naše želje in da se vi na nje eh, pravočasno odzavete. Najlepša hvala. S tem eh, pa se pričenja razprava. Kolegica Ajala Sender je prosila za besedo. Izvolite. Sí, gracias, presidenta. Ja, hvala, gospa predsednica. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu Kaldeira za to predstavitev in za njegovo razpoložljivost. Vidimo, katera je ta skupna pot, ki skozi dialog med institucijami zagotavlja njihovo neodvisnost in zmožni smo tukaj najti skupne interesne točke, s pomočjo katerih lahko eh, okrepimo zaupanje naših državljanov. Želela pa bi vas vprašati, gospod Kaldeira, naslednje vse bolj in še zlasti v dialogu, ki smo ga imeli in eh, kar zadeva razpravo v tem parlamentu, pri čemer sama gotovo nisem vključena med tiste najbolj pozitivno naravnane, ki to podpirajo, ampak gre za um, povečanje povpraševanja po temu blame and shame za posamezno državo članico in ne za evropske politike. In to me zanima, zakaj. Zato, ker že od leta 2000 naprej ta racionalizacija eh, duši Evropo in ta razkol med severom in jugom postaja vse večji, ter ima vse več posledic tako na politični ravni in na ravni naše demokracije. Ampak Glede na to, da se večina vendarle zauzema za to, da bi se nadzor izvajal za vsako državo članico posebej, me zanima, kaj vi menite o tem in predvsem, kakšne inštrumente ima računsko sodišče na voljo za to, da bi lahko verodostojno odgovoril na to vrstno povpraševanje. In drugič, zanima me še nekaj v zvezi z novimi prednostnimi nalogami, ki jih podpiram. Eh, in sicer gre tukaj za podporo Ukrajini, za energetsko učinkovitost in za bančno unijo, ampak zdi se mi pri tem bistvenega pomena to, da se računsko sodišče ukvarja tudi z vzdržnostjo evropskega proračuna, ki je vse šipkejši, ki ima vse več problemov z lastnimi sredstvi. Vsi namreč govorimo o teh čudežih, do katerih naj bi prišlo, vendar se enostavno ne zgodijo in vedno več problemov imamo celo za plačevanje lastnih zavez um, v zadnjih treh letih še posebej. In zato me zanima vi kot računsko sodišče, ki predstavljate nadzorni organ in ki ste že zvonili um, zvonček za alarm, kaj uh, imate na voljo za delo na tem področju in ali imate sploh dovolj osebja za izvrševanje tega nadzora. In za konec še nekaj, za kar se zauzemajo naši državljani. To je zaupanje. Zaupanje in vprašanje, kako ga lahko sploh dosežemo in ali so te moči dejansko lahko neka protivtež državam članicam s problemi, ki jih imajo na področju dolgov in ekonomske konkurenčnosti. Ampak, če govorimo nasplošno o naših državljanih oziroma davkoplačevalcih, ki eh, so zelo nezaupljivi, po drugi strani govorimo o upravičencih, ki se seveda zauzemajo za ohranitev to vrstnih pomoči in možnosti za razvoj. Slednji ugotavljajo, da je tu situacija vse bolj zapletena in da vsaka posamezna pomoč um, mora biti podvržena do petim različnim inšpekcijam. Uh, in zato me zanima, če lahko vi v imenu računskega sodišča poveste v tem primeru, kako nam sploh lahko pomagate, da bomo ponovno vzpostavili to zaupanje in da bodo državljani verjeli, da proračun Evropske unije služi nečemu. In drugič, da ali bi lahko z neko preprosto, preprostejšim nadzorom eh, omogočili uporabnikom boljšo uporabo in koriščenje teh sredstev. Mr. President, please. Dobro, slišali smo vprašanje, rada pa bi slišala tudi odgovor, gospod predsednik, prosim. Najlepša hvala za pozitivne povratne informacije, ki smo jih prejeli od vas, gospa predsednica. Vsi kolegi v računskem sodišču smo se odločili, da želimo izvesti potrebne reforme, ki bodo omogočale dosego večje učinkovitosti Evropskega računskega sodišča. Sam sem navedel, eh, da je potrebno poročila pripraviti pravočasno, eh, kajti le tako lahko koristijo temu parlamentu in drugim inštitucijam. Zaradi tega eh, tudi z veseljem prisluhnemo vašim priporočilom. Na ta način bomo lažje pomagali Evropskemu parlamentu pri izpolnjevanju njegovih odgovornosti. Vprašanje, ki ste ga zastavili, se je eh, nanašalo na eh, zakonodajni program. Spregovorili ste o tako imenovanem Junkarjevem načrtu. Nihče nas še ni uradno prosil, da pripravimo poročilo na to temo, vendar pa računsko sodišče razmišlja o tem, da bi predstavilo svoje mnenje o osnutku uredbe, ki je bila že predložena. Skrbi nas ne le odgovornost in prevzem odgovornosti, ampak tudi ustrezen revizijski nadzor eh, tega strateškega instrumenta. Sedaj pa k vprašanjem gospe Ajale Sender. Verjamemo, da bi moralo naše delo prispevati k vzpostavitvi zaupanja državljanov v inštitucije Evropske unije. Sporočilo, ki smo ga želeli posredovati, je, da naša poročila bolj jasno ponazorijo, eh, da z evropskimi sredstvi dosežemo konkretne rezultate. Na ta način želimo zagotoviti, da bi države članice kar najbolje uporabile sredstva, ki so na voljo in eh, izvedle programe, ki eh, so jih načrtovali. Eden izmed elementov, ki bi lahko pomagal, je poenostavitev vseh postopkov. V zadnjih eh, šestih, sedmih letih eh, svojega dela na računskem sodišču sem že ugotovil, da vsako leto povdarjamo, da potrebujemo preprosta določila, da potrebujemo jasne cilje in pa ustrezne mehanizme, ustrezne instrumente za. Eh, pripravo povratnih informacij. To zagotovo odgovarja na vaše prvo vprašanje. Evropsko računsko sodišče nadzira uporabo sredstev različnih skladov za strani držav članic. Eh, Nadzira pa tudi eh, sredstva, ki jih eh, neposredno upravlja eh, Evropska komisija in ki so namenjena dejavnostim po svetu. Torej, preverjamo, ali so bili doseženi cilji. Države članice so tudi. Uh, predmet eh, naših poročil. Recimo, na zadnje smo eh, preverjali financiranje eh, infrastrukture na letališčih. Določene države članice so bile predmet te revizije in ugotovili smo napake, vendar pa ne želimo kazati s prstom na krivce. To ni naš način dela. Želimo le imeti dokaze, za uspešno izvedbo načrtov, hkrati pa želimo uh, opozoriti tudi na pomankljivosti. V zadnjem letnem poročilu računskega sodišča smo pripravili tudi pregled večletnega finančnega okvirja za obdobje do leta 2013. države članice so bile predmet tega nadzora. Eh, zapisali smo eh, tudi vse nepravilnosti in eh, naša revizija je pokazala tudi geografske razlike. Torej, revizija posamezne države članice Evropske unije mora biti obravnavana zelo, zelo pazljivo. Predmet nadzora pa nikoli ni država članica sama, kajti eh, vsaj doslej se to ni zgodilo. Ampak, če si ogledate naš delovni program, lahko vidite, eh, da pripravljamo poročilo o eh, programu pomoči eh, Grčiji gre za vprašanje, kako je Evropska komisija e, izvajala to pomoč. Tukaj ne gre za iskanje krivca, gre za način upravljanja Evropske komisije v posamezni državi. E, recimo, e, pregledali smo tudi primer Srbije oprostite, da sem tako dolg, ampak mislim, da je pomembno, da pojasnim stvari. Ena izmed prioritet je tudi ponovna vzpostavitev zaupanja, okrepitev rasti, eh, vzpodbuda gospodarstvu, pa tudi vzdržnost javnih financ. In eh, to velja za celotno Evropsko unijo. V letu 2015 bomo lahko predstavili rezultate revizije izvajanja eh, postopkov v primeru eh, prekomernega zadolževanja. Tukaj gre predvsem za vprašanje vzdržnosti. Financiranje evropskega proračuna je ena plat Druga plat pa je trajnost eh, proračunskih sredstev v državah članicah in pa trajnost na uporabo sredstev Evropske unije. Seveda, računsko sodišče ne odloča o verih eh, financiranja evropskega proračuna, ampak eh, ko preglejujemo Izvajanje evropskega proračuna si seveda ogledamo tudi eh, tveganje, ki se nanaša na vzdržnost proračuna. Hvala lepa, gospod predsednica, to so bili moji odgovori. Najlepša hvala. Kolega Gajer je naslednji na vrsti. Danke, Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi jaz bi se rad eh, zahvalil vam, eh, predsedniku Kalderi, da ste eh, ponovno tukaj z nami, da ste pripravljeni z nami razpravljati o delovnem programu Evropskega računskega sodišča. Mislim, da ste predstavili svoje mnenje glede revizije posameznih držav članic. Številne, predvsem velike poslanske skupine so vas prosile, da pripravite revizije posameznih eh, držav, drugi so bili do tega zelo kritični, ampak gre bolj, saj po našem mnenju, za strukture, za tveganja, ne pa toliko za posamezne države in pa njihov način razmišljanja. Zato se vam eh, zahvaljujem tudi za to, da ostajate pri svojem mnenju. Dejali ste, da vas še niso uradno zaprosili, da pripravite stališče o Evropskem skladu za strateška ulaganja. Eh, to obžalujem. Informacije, ki smo jih doslej prejeli eh, strani komisije na to temo, eh, puščajo odprta številna vprašanja. Odbor za gospodarske zadeve se močno osredotoča na eh, teme upravljanja, eh, torej osredotoča se na to, kako se sredstva uporabljajo, ampak eh, potrebno se je osredotočiti tudi na evropski proračun in na jamstva. In zaradi tega je tukaj pomembno vprašanje, vprašanje odgovornosti in pa upravljanje javnih financ. In če komisija še ni prosila za strokovno mnenje računskega sodišča. Eh, mislim, da je to eh, zelo pomembna informacija. Številni eh, faktori, ki so povezani z nadzorom tega inštituta, so pravzaprav v pristojnosti odbora za proračunski nadzor. Vendar pa Nažalost smo o tem že govorili, večina eh, pristojnosti je na vse zadnje v rokah odbora za proračun. Zanima me, ali bi lahko uh, bilo to vrstno poročilo koristno uh, za delo uh, Evropskega parlamenta, če pustimo uradno uh, prošnjo ob strani. kot poslanci lahko najdemo način, da komisijo pripravimo do tega za zaprosi za eh, to vrstno poročilo? Ta mehanizem želi zagotoviti mobilizacijo eh, posojil eh, zasebnega kapitala za pomočjo javnih sredstev, to ni nič novega. In uh, Vprašanje je, v kolikšni meri nam lahko računsko sodišče pri tem pomaga. Ali ste eh, te strukture že pregledali v preteklosti, do eh, kakšnih rezultatov ste prišli? To bi nam lahko pomagalo pri vprašanju izvajanja eh, pravil eh, sklada za strateška ulaganja. Gospod Gresle ima najbrž prav. V prvi polovici tega leta želi Evropska komisija sprejeti zakonodajo na tem področju in mogoče bi bilo dobro, da bi na to temo organizirali še posvet eh, in da bi se pri tem oprli na eh, strokovno znanje tudi eh, Evropskega računskega sodišča. Delovni program mi je všeč, zelo obširen je, kar kaže, da je nalog veliko. vaša priporočila v preteklosti glede recimo carin eh, in eh, carinskih dajatev eh, so nam bila v preteklosti v veliko pomoč. Kot odbor za proračunski razvoj smo pod dvojnim pritiskom. Po eni strani je tukaj Montjeva skupina, ki eh, razmišlja o prihodkih gre za vprašanje, kateri instrumenti so na voljo in kako bi jih lahko uporabili. Po drugi strani pa je tukaj vprašanje davka na dodano vrednost in eh, pa poleg tega tudi dejstvo, da so eh, edina ehm, lastna sredstva Evropske unije eh, carinske dajatve in. Zato je odločilnega pomena vprašanje, kako funkcionira proračun Evropske unije in odkot prihajajo prihodke, kako uh, izvesti reforme na tem področju. Obširn delovni program pa kaže tudi, in to nas močno pomirja, da uh, namerava računsko sodišče še bolj intenzivno delati nisem eh, pristaš eh, izjave o zanesljivosti, eh, kot jo imamo trenutno v Evropski uniji. Upam, da bomo našli drugačen pristop tudi k tej temi. Eden izmed rezultatov razprave na to temo bi lahko bil, da je potrebno še povečati število specifičnih posebnih poročil, ki so se izkazala za zelo uspešna. Gospod predsednik. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala za vaše prijazne besede. Vprašanje v zvezi z možnim mnenjem sodišča glede eh, uredbe o eh, skladu za strateška ulaganja. To je jasno nekaj, o čemer razmišljamo. Če bi katerakoli inštitucija, ki je odgovorna za zakonodajni eh, postopek, menila, da je strokovno mnenje sodišča pomembno in relevantno, potem bomo seveda to pripravili zakonodajna osnova eh, pa torej ne predvideva eh, takšnega mnenja, to je zakonodajni postopek, ampak eh, če bo kakršna koli zahteva izdana, ki jo bo ta parlament podporil, potem bomo to seveda pripravili. Torej, glede Eh, mnenja o tem, kaj bi bil najprimernejši eh, rezultat, eh, kakšno je naše mnenje v zvezi s tem predlogom, zlasti, zlasti kar se tiče revizijskega postopka. Tu imamo nekaj predlogov in imamo tudi nekaj izkušenj torej na tem področju revizije eh, različnih eh, skladov, vključno z skladi Evropske investicijske banke, torej eh, na zahtevo Evropske komisije. Ampak tu smo verjetno v položaju, Eh, ki je nov, čeprav ima nekaj že poznanih elementov in moramo se vprašati, kakšna tveganja so s tem povezana. Torej, veselimo se, če bomo eh, prejeli zahtevo po izdaji mnenja v zvezi s tem vprašanjem. In pa glede na eh, koledar bo treba to narediti zelo hitro. Torej, glede vprašanja vzdržnosti uh, financiranja proračuna Evropske unije, virov financiranja, to so vsa vprašanja, za katere bomo videli, kakšna uh, bo odločitev, ki bo uh, sprejeta na, plani, na strani torej, eh, financiranja, ne samo glede strateških vlaganj, ampak glede vseh verov financiranja. Eh, kar se tiče izjave o zanesljivosti, naj povem to, da upam, da se bomo do konca tega meseca strinjali glede eh, predloga delovne skupine, ki se ukvarja s tem vprašanjem in upam, da bomo lahko obnovili uh, torej vsebino eh, letnega poročila in strukture eh, letnega poročila, ne samo z njegovo uskladitvijo z večletnim eh, finančnim okvirom, temveč, da bomo lahko zauzeli tudi pristop, ki bo bolj usmerjen v rezultate. To pomeni, da bomo delali še bolj tesno z deležniki na različnih vidikov in um, glede tega se trenjam tudi z gospodom Lazarusom, glede vloge tudi tega odbora in sodelovanja s tem odborom in eh, to mnenje bomo tudi upoštevali pri naših eh, odločitvah. Eh, zdi se mi tudi, da je zelo pomembno, da se to strukturo ohrani tudi za mm, oceno letnega poročila in da se upošteva vse elemente torej, v duhu tega novega pristopa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če lahko uh, dodam uh, samo še besedo glede sklada za strateška ulaganja. Imeli smo namreč spor, v katerega se nisem želela umešati, ampak odločili smo se, da bomo zapisalo pismo Eh, ki ga bomo dali eh, kolegu eh, poročevalcu, kar zadeva teh 8 milijard, mislim, da mora biti vsekakor predmet razrešnice. To spada med pravice Evropskega parlamenta. nisem uh, želela uh, ravno formalno govoriti o tem, kaj ti k temu se bomo tako ali tako vrnili. Potem pa izjava o zanesljivosti. Ja, o tem nameravamo razpravljati, iščemo uh, primeren uh, trenutek kajti ta odbor mora vsaj vedeti, zakaj natančno gre pri tej temi in eh, kakšne so naše možnosti. Toliko o tem, sedaj pa kolega Šoltes. Spoštovana <clears throat> predsednica, eh, spoštovani predsednik Evropskega računskega sodišča, dobrodošli zopet na eh, odboru. Predstavljam seveda si, da je Evropsko računsko sodišče najvišji varuh evropskih javnih financ in da si skozi svoje delo, eh, skozi vsa ta leta tudi krepi svojo avtoriteto in pa svoj položaj neodvisne inštitucije, ker eh, ravno ta neodvisnost je tista garancija, ki omogoča eh, računskemu sodišču ustrezen položaj in spoštovanje pri institucijah, ki jih revidira. In eh, tudi sam seveda se pridružujem ideji in eh, pobudi, eh, da se je potrebno podeliti tudi do investicijskega programa, tudi do tega paketa 315 milijard za investicije, pri katerih se včasih res lahko pojavi vprašanje tudi finančne vzdržnosti in pa realnosti v tem triletnem obdobju. In ravno zato se mi zdi pomembno, da eh, tudi Evropsko računsko sodišče skladno z svojim programom dela se odzove tudi na aktualne probleme eh, in na ta način tudi dviguje finančno kulturo v eh, Evropski uniji, zlasti glede na pestrost držav, ki so članice Evropske unije. Tisto, kar bi mogoče želel vprašati, je to, da Gospod Kaldera je eh, omenil, eh, da bo v novem programskem obdobju tudi velik povdarek oceni in revidiranju učinkovitosti posameznih politik in pa dodani vrednosti. In eh, predvsem glede te dodane vrednosti me zanima, v katero smer seveda se pričakuje, da bo ta evropska politika krenila ali dodana vrednost bolj v cilju varovanja teh okoljskih, socialnih, eh, teh eh, neekonomskih kazalcev in indikatorjev ali pa bo bolj usmerjena v ta ekonomsko vzdržnost eh, sistemov. In še eno vprašanje, ki se nanaša na odnos institucij revidirancev do Evropskega računskega sodišča, če lahko samo na kratko, gospod predsednik, ali se mi zdi, da je ta odnos ustrezen, tukaj govorim zlasti o tem, koliko so eh, upoštevana priporočila Evropskega računskega sodišča, zlasti potem tudi odnosa Evropskega računskega sodišča komisija do komisije Evropskega računskega sodišča do sveta, ker kot veste ima eh, Evropski parlament resno težavo, ker že kar nekaj let zapored ni podelil razrešnice svetu, in glede na stanje, ki smo ga videli v zadnjih letih, ne kaže, da bi se kaj spremenilo tudi v prihodnje, zato nas oziroma me zanima tudi vaš pogled na eh, ta vprašanja. Hvala. Hvala lepa za vaše prijazne besede in za vaše vprašanje. Torej vprašanja eh, dodane vrednosti kot prednostne naloge za naše revizije se postavlja torej, v odnosu do dodane vrednosti evropskih programov in projektov v državah članicah in glede na koristnike. In eh, eno merilo ena možnost ocene tega je naslednja. Ali financeri teh projektov uh, lahko dokažejo, da so ti projekti vzdržni? In v veliko primerjih eh, se je izkazalo, da niso projekti vzdržni. Ampak, eh, in to je tudi element analize, o kateri smo že spregovorili v različnih kontekstih, da v primeru, da je šlo za sofinanciranja iz evropskega proračuna, so bili nekateri projekti izvedeni, ampak bi bili morda lahko ravno tako tudi brez tega. Se pravi, gre za prilagoditev teh projektov in to predstavlja uh, dodano vrednost eh, za Evropsko unijo, ki sicer ne bi obstala. Kajti, če bi država članica itak v vsakem primeru eh, izvedla določen program ali projekt, potem dodana vrednost eh, sofinansirana strani Evropske unije ni izkazana. Torej, ta dva elementa bom združil, zato da bomo lahko na koncu ugotovili, kakšni so bili konkretni rezultati evropskega financiranja. Torej, državljan mora dobiti občutek, da je šlo tu za konkretne rezultate. Torej, naš priporočila eh, se upoštevajo. Lani smo ugotovili, da je bilo praktično 90 odstotkov eh, naših priporočil ustrezno upoštevanih eh, strani torej, revidiranih Eh, inštitucij, agencij, na katere smo te, ta priporočila naslovili, tudi um, komisija jih upošteva. Moram reči, da smo kar zadovoljni z stopnjo izvajanja naših priporočil. Učinki morda niso takoj vidni. Včasih potrebujemo več časa, preden se uh, Eh, ti učinki v celoti izkažejo, torej učinki izvajanja priporočil. Ampak eh, sam na to gledam pozitivno. In tudi za delovni načrt 2015 eh, bomo zagotovili tudi specifična poročila in na to končno poročilo o izvajanju teh priporočil torej zlasti v odnosu do inštitucij Evropske unije. Hvala. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govorca. In rada bi povdarila tudi časovnico pri izvajanju reform računskega sodišča. V odboru za nadzor proračuna eh, smo že večkrat obravnavali specifična poročila računskega sodišča in že večkrat smo eh, poudarili, eh, kako zelo pomembna je časovnica eh, teh specifičnih poročil. To se nam zdi v tem odboru še prav posebej pomembno. Še prav posebej, ko gre za razrešnico. Kar zadeva delovni program, pa bi rada izpostavila nekaj točk. Ker te točke sem že večkrat poudarila, pa tudi letos niso vključene v delovni program. Recimo učinke eh, reforme eh, statuta uradnikov eh, v Evropski uniji iz leta 2004. Sedaj imamo že novo reformo iz leta 2014 in e, naslednja naj bi bila pripravljena leta 2023 in upam, da bomo v tem času dobili e, izredno poročilo na to temo. Potem panoramski pregledi, to je dodaten instrument, eh, ki mi je zelo všeč in Mogoče bi bilo dobro pripraviti tudi panoramski pregled rezultatov skupne kmetijske politike. V vadnem, vašem zadnjem panoramskem pregledu je namreč zelo eh, zanimiv eh, zapis eh, in sicer, eh, da eh, je velik del eh, kmetov starejših od 65 let in zato me zanima, eh, kakšna je prihodnost teh vlaganj. No, zanimivo bi bilo videti nekaj številk tudi na to temo. Potem pa vprašanje eh, specifičnih poročil za posamezna država za posamezne države. No, to uh, se ne da pojasniti tako zelo enostavno, kot ste to storili vi, gospod predsednik. Mislim, da so ta uh, poročila zelo pomembna, kajti določene države so že uh, eh, 20 let uh, na uh, vrhu lestvic, ko uh, gre za kršitve pravil. Gre torej za izjemno dolg razvoj v posameznih državah članicah, ki kaže na sistemsko ko, oziroma na sistemske napake in eh, te sistemske napake se lahko izkažejo v uh, takšnih specifičnih poročilih za posamezne države. Tukaj ne gre za to, da bi z prstom kazali na krivce pa eh, problemi eh, pri eh, izvajanju v zvezdnih državah, kot recimo v Španiji. Kakšne so strukturne težave? Evropska unija je recimo pristojna za uporabo sredstev iz strukturnih skladov in Španija tudi ni edina federalna država, imamo tudi druge eh, države za to vrstno ureditvijo in zato bi eh, bilo zelo zanimivo prebrati poročilo na to temo. Mogoče bi bilo to, to ljubše tudi državam članicam, kajti včasih je bolje, če kaj, kakšno priporočilo pride iz Evropske unije. Potem me zanima uh, tudi nadaljne poročilo na temo OLAFA. Prišlo je do uh, notranje reorganizacije in zato bi bilo to poročilo zelo pomembno. In naj omenim še to. Pri zadnji seji na temo razrešnice je bila želja Evropskega računskega sodišča, da izpostavim eh, tudi vloko odbora eh, regij in pa eh, odbora za gospodarske in socialne zadeve. Ehm, in izražena je bila želja, da bi pripravili tudi posebno poročilo na to temo in no, sedaj sem to tukaj uradno tudi storila. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za te dodatne točke. Reforma statuta uradnikov iz leta 2004. Mislim, da bi lahko neko smiselno revizijo naredili šele torej po tej reformi. Kolikor vem, so obstajajo dogovori med institucijami, zato da se zagotovi skupno izvajanje teh določb. Ampak eh, jemljem na znanje točke, ki ste jih omenili. Ampak, eh, če želimo načrtovati to delo, moramo najprej zagotoviti uresničevanje novih eh, reform, torej iz leta 2014 in na to bomo lahko ugotovili, v kolikšni meri je bilo to eh, uresničeno in eh, če prihaja do kakšnih razhajanj med inštitucijami. skupna kmetijska politika je morda dobra tema za to, ta celovit pregled. To je prva skupna politika zgodovinskega vidika, zelo pomembna. In še pred nedavnim je bila to najpomembnejša politika z vidika finančnih sredstev, ki so ji namenjena. Sedaj prihaja do sprememb na področju kmetijstva. Morda je to področje, kateremu lahko v prihodnosti namenimo eh, torej to delo, vključimo tudi Eh, nauke in dobre prakse iz preteklosti. In z tega vidika mislim, da naše strokovne znanje lahko uporabimo. Glede specifičnih poročil za posamezne države, ne bom tratil vašega časa s ponavljanjem tega, kar sem že dejal prej, ampak mislim, da točke, ki ste jih omenili, uh, povzročajo nekaj težav z vidika dela Evropskega računskega sodišča. Države članice so tiste, ki odločajo, kako to z upravnega vidika urejajo in zato moramo biti zelo previdni. Kar lahko storimo, je, da se osredotočimo na države članice, kjer smo opazili dobre prakse, države članice, eh, ki so vzpostavile eh, strukture, iz katerih se lahko kaj naučimo, lahko potegnemo nauke in lahko na to, na podlagi teh eh, dobrih praks in naukov tudi te razširimo na druge države. Ampak jemljem na znanje torej vaše uh, pripombe glede Olafa. V letu 2011 smo naredili revizijo, sedaj imamo eh, novo uredbo, nov eh, sistem in eh, gledamo tudi napredek, tudi z nadzornim odborom in pripravili bomo mnenje v zvezi z novim eh, predlogom glede upravljanja nadzornika. Pripravili bomo tudi naše mnenja, ko bo pripravljena struktura, ki nam bo omogočala, da bomo to preverjali. Ampak eh, glede tega eh, smo se že strinjali in to bo uresničeno. Torej, glede odbora regij eh, in pa ekonomskega socialnega odbora, torej obe instituciji sta del eh, našega obsega dela in tudi na tem delamo. To sta dve institucije Evropske unije, za katere moramo razmisliti, če je njuna dodana vrednost, eh, ki jo prinašata k zakonodajnemu postopku, dovoljšna. Morda je to nekaj, kar si lahko v prihodnosti tudi pogledamo. Ampak zaenkrat imamo omejena sredstva, moramo se odločiti, ali bomo, eh, kako bomo ta sredstva uporabili torej eh, upoštevamo, zelo resno jemljemo torej vse, eh, vsa priporočila glede razrešnic. Tudi revizija eh, Ukrajine je nekaj, kar jemljemo zelo resno, vse, kar se nanaša na varnost, na energetiko. Uh, vse to nameravamo v prihodnosti še naprej razviti. Ne bo šlo eh, za osredotočanje na posamezne inštitucije, temveč eh, na to, eh, kako naprimer so urejene kadrovske zadeve, kako so urejeni naprimer javni razpisi, torej tematsko si bomo to pogledali na smiselni način. Enako mislim, da velja tudi za boljšo uporabo naših eh, sredstev, eh, s tem, da se osredotočimo torej na horizontalne vprašanja in na institucije in njihovo učinkovitost. Ampak eh, torej vse vaše točke smo vzeli na znanje in to bomo upoštevali tudi pri našem prihodnem načrtovanju. Gospod Črnecki. Bardzo dziękuję. E, pani przewodnicząca. Zahvaljujem se tudi vam. Pred šestimi leti sem postal koordinator v tem odboru. In takrat so bili odnosi z računskim sodiščem precej različni. Zadovoljen sem, da sedaj to sodelovanje postavlja korenitejše in konkretnejše in zato se vam zahvaljujem. Tukaj sicer govorimo o delu, ki je bilo opravljeno, vendar pa je treba pri tem uporabljati tudi desno roko, kot pravimo, torej diplomacijo. To je pomembno. Ko smo začeli voditi posvetovanja med seboj, um, smo že bili prepričani, da bo učinek zelo dober. In v zvezi s tem bi želel povedati še nekaj, če dovolite. Mislim, da je pomembno naslednje. Poslušajte, pred menoj so že govorili gospa Ajala, gospa predsedujoča in drugi in zato je to zame precej težko, saj so se že dotaknili precejšnjega števila točk. In sam sem tukaj nekoliko bolj zelen. Mm, in zato bi želel postaviti naslednje vprašanje. Torej, sklad za strateško vlaganje. Kaj bomo tukaj storili? Lahko si že predstavljam odgovor, ki ga boste ponudili v zvezi s to točko in zato bi želel samo poudariti, poudariti naslednje. Zelo pomemben je nadzor nad državami članicami. Gospa Jala Sender je to že zelo natančno povedala in mislim, da je to ključna točka in da je treba to pobliže upoštevati tudi pri izvajanju nadzora. Dobro, to ni bilo vprašanje, zato bomo kar nadaljevali. Gospa Jala Sender. Hvala, predsednica. <laughs> Ja, mislim, da je gospod Črnecki tukaj izpostavil naložbeni načrt gospoda Junkerja in ne vem, mogoče bo gospod Kajlerja tudi k temu lahko kaj prispeval. Vsekakor, glede na to, da vidim, da je pred vami veliko dela, bi vseeno želela pristaviti še svoj lonček. Sama imam kar precej pomislekov glede tega sistema in tudi gospa Gresle je omenila tukaj zvezdne države in tudi sama bi se želela na to navezati, da je treba nadzor izvajati tudi na nižjih ravneh, torej v regijah, tudi tako kot v Nemčiji, tudi v Španiji. Poleg tega pa. Eh, se govori marsikaj, kar tudi ni res. Naprimer, pred Božičem sem videla oddajo nemške televizije, eh, na kateri je bilo rečeno, kako zelo se ti skladi goljufivo uporabljajo in lahko si predstavljate, kolikšna čustva lahko zbudi taka oddaja, ampak kar je bilo tam povedano, ni res. E, tako da nekaj minut, v katerih se Eh, pove nekaj, kar ni res, eh, to ni v redu in zato, gospa Gresle, kadar govorite o državah članicah, prosim, informirajte se in povejte to, kar je res, ne pa to, kar ni res. Sicer eh, lahko s tem povzročimo kar veliko hude krvi tudi med vašimi sodržavljani, eh, zlasti, če se obsoja nekrvič ne drži in drugič eh, je nekoristno. No, sama eh, lahko marsikaj rečem, saj imam tudi sorodnike v vaši državi, ampak če bomo vsi začeli izpostavljati to, naprimer nekatere, nekatera letališča v Nemčiji, ki jih poznamo po celi Evropi, glede na njihovo delovanje, tako da to gotovo ni način dela, ki je primiren. Eh, sicer bomo s tem porušili zaupanje med ljudmi v vaši državi in v naši državi in tudi odnose med ljudmi bomo na ta način skvarili. Uh, zato res ni primerno obsojati in uh, s prstom kazati na stvari, ki sploh niso resnične. In zato prosim, govorite o drugih državah takrat, kadar boste najprej preverili, kaj se dogaja v vaši državi. Lepo prosim. In no, še nekaj, kar se mi zdi bistvenega pomena in kar ste že izpostavili. Tako večletno. Uh, ocenjevanje, eh, ki se naredi na koncu posameznih programskih obdobij, naprimer na koncu obdobja 2007 do 2013, mislim, da bi se bilo treba vprašati, eh, še zlasti ob eh, revizorjih, ki so gotovo veliki strokovnjaki, bi morali biti zmožni analizirati to, kar se je uporabilo oziroma kar se je vrnilo iz uporabe strukturnih skladov. Kakšen je bil namreč cilj teh skladov? Cilj je bil, da bi zmanjšali neenakosti med različnimi regijami Evropske unije, med severom in jugom, vzhodom in zahodom in zato bi se morali na koncu vprašati, ali je bil ta cilj dosežen ali pa so bile neke zelo velike naložbe narejene v določenih državah, medtem ko je bil učinek tega v drugih državah ravno nasproten od željenega. In zato sprašujem naslednje, kdaj bomo imeli na voljo učinkovito študijo učinka naložb, zato da bomo vedeli, ali so te naložbe res učinkovite ali je bil njihov učinek ravno nasproten. To bi namreč omogočilo, da bi lahko državljanom dali konkreten odgovor v zvezi s tem in jim odgovorili, da so bile naložbe, eh, ki so bile izbrane, res takšne, da lahko vplivajo na njihovo življenje. Tako da sama bi si želela, da bi na taka vprašanja lahko odgovorili. Hvala. No. Razložiti moram sled rdeče. Na nemški televiziji je eh, bila oddaja o Kadizu in o pristanišču in o številnih goljufijah. In moram povedati, da je vir te celotne zgodbe španska eh, nevladna organizacija ki nas je večkrat pozvala, da kaj storimo. Zato ne vem, ali je tukaj šlo za nemško zlobo. Posamezniki pač uh, različno gledajo na uh, velika ulaganja, tako da tukaj ne gre za to, da bi nek zloben velikan postavljal pod uh, vprašaj določene stvari. Thank you. Uh, Hvala lepa. Glede vprašanja gospe Ajale Sender v zvezi z oceno učinka naložb, ki so opravljene eh, znotraj tega okvirnega obdobja. Naj povem naslednje. Pred nekaj leti so bili pripravljeni kriteriji za zbiranje teh informacij in to je del tega procesa. Gre za ex post eh, oceno vseh programov in njihovih učinkov, torej na njihovem področju delovanja. Osebe, ki so odgovorne za pripravo teh eh, ocen učinka politike in programov, pripravljajo te instrumente na osnovi meril in računsko sodišče lahko to naredi potem, ko so programi zaključeni. Torej, mislim, da bi bilo zelo koristno za ugotavljanje dodane vrednosti, če bi lahko te programe in te projekte tudi sofinancirani strani sredstva Evropske unije. Ampak najprej potrebujemo to konec tega obdobja 2007-2013. Vemo, da eh, za nekatere programe ostajajo plačila še odprta, torej to uh, Eh, je sveda eh, relevantno za naše delo, to tudi spremljamo. In ko bo ex post ocena opravljena, potem bomo pač potegnili ustrezne nauke za prihodnost. Kajti, če tega ne bomo naredili, ko bomo prišli do konca sedanjega obdobja, ki se je začelo lani in ki traja do leta 2020, bomo že gledali na novo. In to je eh, ključni element tega umestnega pregleda. Vašo željo jemljem na znanje, to ne pomeni, da bo sodišče to tudi eh, naredilo, moramo biti previdni, kajti tisti, ki so odgovorni za ekspost ocene,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 Eh, tega poročila o delovnem programu. Mislim, da je to zelo pomembno za prihodne leta, kajti to nam eh, tudi daje neko pogled v to, kaj se bo dogajalo v prihodnem letu. Pričakujemo 30 eh, specifičnih poročil. Mislim, da je to, ta delovni program zelo pomemben ampak eh, istočasno pa se moramo tudi odločiti o tem, kako bomo razvili odnose torej med eh, računskim sodiščem in pa našim odborom. Občutek imam, da se Evropski parlament ne odziva ustrezno na ta posebna poročila, ki jih eh, pripravlja računsko sodišče. V preteklosti smo imeli specifične prakse. In ponavadi smo pač samo imenovali poročevalca, ki je na to pripravil delovni dokument za odbor. Na to smo imeli predstavitev, razpravo v odboru, včasih predlogi sprememb in na koncu je bila ponavadi rezolucija o posebnem eh, poročilu eh, sprejeta in eh, dodana k razrešnici za komisijo. Sam sem že povedal, da me ta postopek ne prepriča, mislim, da to ni najbolj učinkovit način dela. Z gospodom Šulcem sem se o tem tudi že posvetoval. Nisem prepričan, da to lahko naredimo za vsakega otresot eh, poročil za 2015. Nekateri, nekatera od teh poročil so zelo politično občutljiva in treba jih bo pogledati iz političnega vidika v Evropskem parlamentu. Zlasti, eh, če bodo vključene izjave, ki bodo imele učinek na inštitucije. In če bo to narejeno res na zelo podroben način. Mislim, da je treba pogledati naše stališče, treba si je pogledati, kaj lahko naredimo, in kaj lahko ocenimo in na kakšen način. Prav tako mislim, da moramo pogledati tudi, kaj lahko naredimo z poročili na lastno pobudo. Če računsko sodišče pripravlja preiskavo oziroma revizijo, ki eh, zasluži še spremljanje Evropskega parlamenta, potem bi bilo dobro, če bi bili o tem obveščeni čim prej, zato da lahko tudi mi časovno to načrtujemo. S tem bi se izognili eh, veliko eh, sporov med različnimi člani odborov in omogočilo tudi veliko bolj um, učinkovito delo. Seveda imamo pravico do eh, priprave poročil na lastno pobudo in tudi to lahko uporabimo za oceno teh eh, poročil, ki se nanašajo na posebna vprašanja. Prav tako imamo tudi možnost razprave, možnost eh, vprašanj in tako dalje. Imamo kar nekaj postopkovnih možnosti, med katerimi moramo izbrati primerno naprimer eh, pomoč Grčiji, je en primer. Morali se bomo odločiti, kaj bo za nas najboljši postopek. Verjetno bomo mnenja, da če bo eh, v poročilu računskega sodišča prišlo do kritike komisije, bomo mi želeli biti vključeni v delo eh, posebnih odborov, ki se ukvarjajo z izdatki, na to bomo verjetno o tem razpravljali na plenarnem zasedanju in eh, pričakovali tudi, da se komisija odzove, da imamo razpravo. In na koncu bomo pač to sprejeli in to bo tudi del eh, razrešnice. Ampak, eh, kar sem želela povedati, je naslednje. Ali se vam zdi možno, da bo eh, sodišče lahko gospe Gresler zgodaj v postopku eh, sporočil, ko bo šlo za pomembna poročila. Torej, nekateri bivši člani parlamenta, bivši ministri so člani Računskega sodišča in v tej vlogi lahko tudi uh, ponudijo svojo politično občutljivost, kajti vejo, kdaj gre za politično delikatna vprašanja. Torej, ali nam boste lahko zgodaj v postopku eh, sporočili, za kakšna poročila gre in če bo smiselno, da bomo organizirali eh, tudi oralna ustna vprašanja in pa eh, v prisotnosti, razpravo v prisotnosti komisije. Na to ste govorili tudi o direktivi o virih in o tem, da mora komisija zagotoviti, da se bo uresničevala v državah članicah. To je pomembna točka, kajti v predhodnih eh, mandatih parlamenta je glede tega prišlo do precejšnjih, eh, precej bučnih razprav. Enako je veljalo tudi za druge direktive, naprimer o socialnem dumpingu. Torej, to je bil predlog spremembe eh, glede na osnovno zakonodajo in zanima me, če si boste vi pogledali samo eh, osnovno zakonodajo ali tudi predloge sprememb. Uh, Najlepša hvala. Naj nakratko odgovorim na prvo vprašanje. Mislim, da bi lahko danes popovdne in moj kolega bi to lahko storil že sedaj. Sekretarjatu tega odbora in pa eh, odboru kot takšnemu podali napovedi za objavo eh, posebnih poročil v letu 2015, vendar pa eh, je to zgolj indikativni časovni načrt. Vsake tri mesece bomo pregledali naš program in program, ki ste ga omenili, glede eh, delovne skupine, eh, že imamo približen načrt, kdaj bi lahko to poročilo pripravili. Upamo, da bomo lahko eh, to poročilo objavili oziroma da bomo lahko že sedaj napovedali, v katerem mesecu ga bomo objavili. Upam, da bo uh, vam to pomagalo pri načrtovanju eh, vašega dela. Vedno lahko zaprosite za našo pomoč. Imamo tudi druga poročila, ki se vam bodo morda zdela zanimiva. Recimo sodelovanje z tretjimi državami. To je tema, ki je zanimiva za ta odbor in tudi za parlament. In do junija eh, nameravamo pripraviti to poročilo. Poročilo delovni skupini za Grčijo bo najbrž predstavljeno nekoliko kasneje. Torej mislim, da lahko podamo indikativni časovni načrt. Vendar pa je to seveda delovni dokument, ki vam lahko pomaga pri načrtovanju vašega dela, eh, kadar se to navezuje na eh, naša posebna poročila. Vendar pa bomo seveda ta program posodabljali. Tako da bomo lahko uspešno odgovorili na naše skupne izzive. Sedaj pa k zakonodajnim predlogom omenili ste direktive in na to temo smo že podali svoje mnenje. Nismo razmišljali o nadaljem razvoju, ampak zapisal sem si vaše pripombe. In videli bomo, kaj uh, se bo zgodilo v tem zakonodajnem postopku. Najlepša hvala. Gospod Vogen. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi predsedniku za to, da je danes predstavil uh, delovni program. Se upravičujem, da sem bil nekoliko prepozen, ampak eh, nažalost sem užival v odličnih storitvah uh, Eurostarja in uh, ta se ne premakne nekamor, zato sem spet zamudil. Videl sem, da ste napovedali nekoliko uh, više število posebnih poročil. V preteklosti smo uh, se že pogovarjali o tem, eh, kako bi zagotovili ustrezno število teh poročil in kako bi poskrbeli za to, da se ta poročila osredotočijo na teme, ki so res ključnega pomena. Moje prvo vprašanje je, ali menite, da veste, kaj potrebuje odbor za proračunski nadzor in pa eh, kaj potrebuje Evropski parlament eh, in sicer tukaj govorim predvsem o temah eh, posebnih poročil. V preteklih mesecih smo večkrat dejali, da bi se morali bolj osredotočiti na učinkovitost, na rezultate mogoče bi nam lahko nekaj več povedali o napovedih glede učinkovitosti za leto 2015. Če, mister Vogen. Uh... Um, Gospod Vogen. Prebrati prebrati, imeli ste priložnost prebrati naš dokument, eh, imeli ste eno uro časa več, če ste zamujali. To je že dobra stvar. Nameravamo objaviti približno 30 poročil prihodnje leto, oziroma to leto, eh, dve poročili ste že bili pripravljeni. E, mislim, da je to v skladu z eh, izzivi, ki smo si jih zastavili sami. Na ta način želimo najbolje eh, izkoristiti vire, ki so nam na voljo. Pri našem delu želimo upoštevati vidike, ki ste jih izpostavili, pa tudi naše strateške cilje in pa eh, prioritete. In kot sem povedal v svojem uvodu, nameravamo pripraviti revizije v letu 2015, ki bodo v skladu z strateškimi cilji. Želimo ugotoviti, ali uh, sofinanciranje Evropske unije zagotavlja dodano vrednost. Ali zares prispeva k zmanjšanju brezposobnosti, k vzpodbujanju rasti in k eh, zagotavljanju vzdržnosti javnih financ. Torej, zastavili ste vprašanje, ali bodo te teme relevantne teme in mislim, da lahko že odgovorim da. Želimo pripraviti približno tri poročila na temo brezposelnosti, posebej brezposelnosti med mladimi, pa tudi poročilo na temo finančnega upravljanja. Tukaj ne govorim le o grškem posegu, ampak tudi o o računovodskih izkazih iz, eh, v evropskem mehanizmu zagotavljanje eh, prožnosti. Torej, to so zagotovila, ki so podana že v tem mehanizmu, poleg tega pa želimo nadzorovati tudi eh, postopke v primerih prekomernega dolga. Mislim, da so to teme, ki so še kako aktualne v tem trenutku. jasno je, eh, da eh, dajemo eh, pri tem poudarek uspešnosti. Osredotočamo se na dodano vrednost. Ugotavljamo, ali ti instrumenti, ti projekti, ti programi prispevajo k dosegi ciljev. In ali bodo zagotovili rezultate, eh, ki so bili predvideni. Mislim, da se je potrebno osredotočiti predvsem na uspešnost, na učinkovitost. Poleg tega bomo poskrbeli tudi za to, da bo naše letno eh, poročilo bolj osredotočeno na dosego ciljev, pri izvajanju proračuna. Upam, da bomo uspešno odgovorili na vaša pričakovanja. Kar zadeva program, eh, odziv eh, in pa kakovost naših poročil. Hvala lepa, kolegica Jala Center. Ja, kar zadeva ta posebna poročila, me veseli to, kar um, je predlagal kolega saj smo eh, že imeli priložnost gospodom Italo govoriti o tem in mu izraziti našo zaskrbljenost v zvezi z možnostjo, da bi bolje obravnavali in proučevali poročila računskega sodišča. Ob tem smo namreč kar od frustrirani, saj to ostaja na ravni delovnega dokumenta in ni deležno neke formalne parlamentarne razprave. Nekaj teh poročil je lahko sicer vključenih v razreščico, ob večini pa imamo zgolj eh, izmenjavo mnenj. In zato bi mi bilo všeč, če bi pri tem vendarle ohranili vsak svojo funkcijo, torej na eni strani neodvisno računsko sodišče in mi kot parlament, da bi lahko morda pripravili tudi kakšna mm, priporočila za koordinatorje skupaj z gospodom Stajsom in da bi imeli pogosto možnost prisluhniti računskemu sodišču o tem, kako izvaja svoje delo. Seveda ne gre za to, da bi računsko sodišče povedalo mm, neka politično relevantna mnenja, saj ima svoj način dela in um, svoje postopke, vendar pa uh, bi verjetno lahko v svoj koledar za leto 2015 vendarle. Um, vključil tudi sodelovanje z nami in tudi mi v naš koledar za leto 2015, da bi vključili uh, sodelovanje z ad hoc odbori, naprimer na področju um, razvoja podeželja, pri čemer bi se seveda vključila tudi reforma skupne kmetijske politike ali pa v zvezi z um, vidiki upravljanja, kjer je marsikaj novega in kar bi bilo treba proučiti. Torej gre za to, da bi skušali te velike teme, ki jih imamo v letnem načrtu dela, povezali tudi z delom in obravnavo se strani računskega sodišča. Ehm, gre torej za to, da bi na tej podlagi lahko pripravili tudi kakšna poročila na lastno pobudo, glede na to, da nam ehm, nov poslovnik daje to možnost tudi za ustvarjanje delovnih skupin in da bi tako lahko predsednikom odborov obrazložili, kakšno zahtevo za izredno poročilo na lastno pobudo, tako da bi nam poročila računskega sodišča o temah, za katera veste, da je parlament zainteresiran v času svojega sklica, eh, omogočilo neko razpravo in da bi se vključili tudi v parlamentarne postopke. Še zlasti v zvezi z določenimi poročili, ki jih obravnavamo tudi na plenarnih zasedanjih in za katera bi se nam to zdelo potrebno. Naprimer, zgolj ta izmenjava mnenj na ravni odbora, je morda premalo in mi poročevalci ter poročevalci v senci, ki ravno tako upravljajo pomembno delo v zvezi se bomo sporočili, bi na tak način um, lahko bilo naše delo bolje vrednoteno. Uh, večkrat je namreč težko obrazložiti kolegom, na kateri točki je ostalo to naše delo, na katerega ni možno niti vlagati predlogov sprememb in ostaja vse skupaj nekje v zraku. Uh, ne vem, mogoče se lahko pojavi kakšna zelo zanimiva tema, naprimer o priseljevanju. Letos imamo eno samo takšno temo, eh, lahko se pa pojavijo tudi druge in gre za to, da bi lahko take teme obravnavali na primernem parlamentarnem nivoju. Eh, mi vemo, da vi zelo veliko delate, ampak tudi mi zelo veliko delamo na besedilih, ki jih pripravljamo, vendar pa številna besedila na plenarno zasedanje niti ne pridejo. Eh, To velja tudi za taka mnenja parlamenta o delu računskega sodišča. In zato mislim, da raje, kot da se postavljamo v vlogo žrtve, ki je ne upoštevate, skušamo najti neko bolj pozitivno pot, ki bo pripeljala k temu, da bodo tudi naši odbori v skladu z novim poslovnikom imeli neko večjo vlogo in lahko uh, izrazili večji interes ter sodelovali z vami, še zlasti takrat, kadar imamo v rokah kašen vroč kostan. E, eh, tako da bi lahko si zamislili nek postopek sodelovanja, na podlagi katerega bi lahko vsi skupaj izboljšali prav gotovo vsaj parlamentarni postopek, če ne tudi postopek priprave poročil. Just to say that, of course, I, I, I, if I... Yeah. Ja. nisem želel govoriti o tem, kaj je relevantno v političnem eh, smislu, kajti to tudi ni moja naloga. Naš namen je, da pomagamo temu odboru, temu parlamentu na čim bolj učinkovit način. Zato želimo vse odbore obvestiti o tem, kaj pripravljamo oziroma kaj nameravamo pripraviti. In seveda, Najbolje, kar lahko storimo, je, da vam povemo, kdaj bodo poročila pripravljena. Tako boste tudi lažje razumeli težave, ki jih imamo, če želimo pripraviti osem posebnih poročil nev novembra. To poleg letnega poročila predstavlja veliko breme in eh, najbrž eh, tudi ni izvedljivo. Zato želimo kar najbolje izkoristiti naše vire in eh, pri tem uporabiti prožnost parlamentarnih pravil. Tako želimo uh, obvestiti uh, vse odbore, uh, kakšni so naši načrti. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se vam zahvalila. Rada pa bi še povedala nekaj besed na zadnjo temo. Naj vas opomnim uh, na to, da smo pri seji koordinatorjev odločili, da bomo povabili strokovne odbore eh, k predstavitvi posebnih poročil. To je zapisano tudi v poslovniku tega parlamenta in to bomo počeli sistematično. Če pa se nam nihče ne bo pridružil, Potem eh, je pač to že nekaj drugega, vendar pa mislim, da eh, je v našem interesu, da sodelujemo z strokovnimi odbori. Ne želim, eh, da strokovni odbori razpravljajo o tem, kakšen je naš odnos do računskega sodišča, kako mi sodelujemo z računskim sodiščem. Torej, v našem interesu je, da sodelujemo s strokovnimi odbori in še naprej jih bomo vabili na naše seje. Vsi koordinatori imajo pravico, da podajo uh, pobude za poročila na lastno pobudo in uh, ugotoviti moram, da teh pobud doslej ni bilo. Tudi mi bi lahko več storili. Gospod predsednik, Včasih eh, smo imeli 20 eh, posebnih poročil, da letošnje leto naj bi jih dobili 30, 35 in sedaj, ko vas eh, gledam, nisem posem prepričana, da vaši obrazi pravijo, ja, prebrali smo vsa poročila, z njimi smo se ukvarjali, vemo, kaj v njih piše. Ampak da računsko sodišče pripravlja poročila eh, za me in še mogoče za dva poročevalca, eh, to je seveda premalo. Seveda pa vem, da imamo tudi veliko drugega dela. Zato bi vas prosila, da naše delo vzamete zelo resno, kajte posebna poročila so, izredna poročila so izjemno pomemben instrument ki nam omogoča pregled nad Evropsko unijo in ugotovitev uh, njenih prednosti in slabosti. Če se ne bomo bolje soočili z pomankljivostmi, potem uh, se bomo morali z njimi v prihodnosti bolj ukvarjati, kajti eh, ravno v pomankljivosti bo več kavora v prihodnosti. Toliko torej na to temo. Eh, gospod predsednik, veselimo se tudi že vaših izrednih poročil. Prosimo vas tudi, da poskrbite za ustrezen vrstni red pri pripravi teh eh, poročil. Določena poročila so zelo pomembna, vsebujejo veliko elementov, pri drugih pa imam eh, nekaj dvomov in ta bo potrebno še prav posebej pozorno prebrati. Najlepša hvala. O tej temi se bomo še naprej pogovarjali, ta tema je za nas pomembna, pomembna je tudi eh, za računsko sodišče in vedno znova bomo vabili strokovne odbore eh, na naše seje. Zahvaljujem se vam za razpravo, za živahno izmenjavo mnen. In eh, kasneje se bomo pogovarjali še o časovnici eh, teh posebnih poročil. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Smo pri točki 6, sektor sadja. Sektor sadja in zelenjave. Po reformi eh, leta 2007 eh, podati moramo mnenje in besedo dobi poročevalka gospa Pitera. Izvolite. Hvala gospa predsednica. Torej, poskušala sem na hitro predstaviti to poročilo eh, za naš odbor in za odbor Agri. Leta 2007 je reforma želela okrepiti Združenja proizvajalcev sadja in zelenjave in sicer z več inštrumenti, ki naj bi odgovorili na krizo na trgu in na upravljanje krize. Tako so ustvarili določena sredstva za podporo tem eh, organizacijam in tudi za podporo mednarodnemu sodelovanju. Zato in za podporo razvoju teh organizacij. Tako se je ustanovil sklad za financiranje operativnih programov, ki so ga zadevne države dobro sprejele. Eh, in tukaj gre za sklade mm, organizacij proizvajalcev ali pa eh, tudi za sredstva v okviru pomoči Evropske unije. V nekaterih primerjih je, so možne prehodne oblike pomoči za proizvajalce, ki želijo dobiti ta, ki imajo status proizvajalcev, zato da se lahko združujejo. Um, financiranje se zagotovi iz sredstev Evropske unije in to šele takrat, kadar se um, združenje proizvajalcev prizna kot organizacija proizvajalcev. Vseeno pa imamo tukaj določeno mero zaskrbljenosti, zato ker so javna posvetovanja o politični naravi in učinku um, financiranja Evropske unije za sektor sadja in zelenjave med 4. junijem in uh, septembrom 2012 pokazala, da imamo tukaj kar precej pomanjkljivosti. In zaradi tega menimo, da v skladu s podatki iz poročila, ki sem ga navedla, v letih med 2003 do 2010 um, je prišlo do določenega zmanjšanja površin, na katerih se proizvaja sadje in zelenjava in ravno tako se je znižalo število proizvajalcev. Uh, Po drugi strani pa se je povečala povprečna velikost površine za proizvodnjo sadja in zelenjava na posameznega proizvajalca oziroma organizacijo. Ravno tako se je vrednost proizvodnje sadja in zelenjave povečala za 6,5 odstotka v istem obdobju. Naš odbor je zadovoljen z povečanjem odstotka organizacij, eh, zato da je se povečala tudi privlačnost teh organizacij in vključevanje vanje, pa tudi da se je povečalo število in odstotek proizvajalcev članic eh, organizacij OPEP. Odbor pa obžaluje, da je stopnja organiziranosti v določenih državah članicah še vedno nizka. V nekaterih so te organizacije precej malo številne, imajo tudi malo članov in tudi predstavljajo dokaj nizek odstotek na trgu. Še zlasti v nekaterih državah članicah na jugu in v državah članicah, ki so se v Evropski uniji pridružile po letu 2004. Um, te organizacije niso vključene v neposredne um, učinke na trgu sadja in zelenjave. Tako ugotavljamo za leto 2013 60 odstotno vključenost v organizacije in ugotavljamo, da ni prišlo do bistvenega povečanja uh, pri stopnju organiziranosti po letu 2007. Ravno tako organizacije večjih proizvajalcev eh, dobijo približno 70 odstotkov sredstev evropske pomoči in skrbi nas, glede na poročila iz leta 2012, ki so jih poslale tri države članice in ki so tukaj tudi zapisane, da eh, operativni programi zelo malo ali celo nič ne prispevajo k dosegi ciljev, kot so zmanjšanje proizvodnih stroškov eh, ter zvečanje, povečanje privlačnosti organizacij proizvajalcev. In poleg tega ne prispevajo skoraj ničesar k dosegi okoljevarstvenih ciljev. Zato eh, naš odbor to obžaluje. Ravno tako obžalujemo, da v nacionalnih strategijah niso določeni cilji, ki so povezani s temi cilji in tudi, da se v zelo nizki stopni uporabljajo inštrumenti za zavarovanje eh, pridelka, za eh, sporočanje in kampanje o izdelkih, za preprečevanje završkov in tako naprej. Zato bi bilo treba doseči boljši izračun, um, in boljši nadzor na nacionalni ravni nad delovanjem organizacij proizvajalcev, saj je teh poročil premalo in tudi ne vsebujejo podatkov o doseženih rezultatih. Poleg tega bi morali zagotoviti bolj učinkovito informiranje o pomenljivostih, ki se ugotavljajo pri nadzoru nad delovanjem organizacij proizvajalcev v svojem poročilu o letnem um, delu se ugotavlja tudi uh, velik upad dejavnosti v štirih državah uh, članicah, še zlasti zaradi embarga nad Rusijo. Uh, in drugih dejavnikov je treba okrepiti inštrumente za preprečevanje in upravljanje v um, kriznih obdobjih. Poleg tega odbor pričakuje uh, e, e, odgovor na vprašanje, na kakšen način naj se uporablja ta uh, standard, ki predpostavlja desetodstotno upoštevanje okoljskih um, dejavnikov toliko zaenkrat, pričakujem nadaljne predloge. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, uh, Najlepša hvala poročevalki za predstavitev poročila. Sedaj pa je priložnost za razpravo samo enega poslanca imamo na seznamu. Ali poslanko? Ja, gospa Jala Center. Thanks. Gracias. Eh. Hvala lepa. Ja, najprej bi se želela gospe Piteri zahvaliti za predlog, za mnenje se strani odbora za nadzor proračuna in tudi za vse elemente podane po točkah, ki lahko povzročajo določeno negotovost ali kritiko glede dodane vrednosti, ki naj bi jo doprinašal ta sistem. Na vsak način bo skupina socialistov pripravila predloge sprememb. Žal nam je le, da v nekaterih primerjih ugotavljamo tu sistem, da, da ta sistem nikogar ne izključuje. Tukaj ne gre kot pri sistemu enotnega plačila, ki uvaja vnaprejšnje omejitve. V tem primeru, ko govorimo o organizacijah proizvajalcev, ni tega predhodnega izključevanja, vseeno pa v nekaterih državah, v nekaterih primerjih ugotavljamo, da je sistem tako zapleten, in da je tako zelo tvegano vključiti se v ta sistem zaradi razlogov, ki so bili že prej omenjeni. Za e, isto izplačilo se izvaja do pet različnih nadzorov. Potem ugotavljamo precejšnjo pravno negotovost in zato v številnih primerjih kmetje, ki bi lahko bili upravičeni um, do tega, se raje ne vključujejo v te organizacije. Seveda načeloma podpiramo to načelo, da vse, kar je majhno, je lepo, ampak glede te zmožnosti, da se prispeva k učinkoviti uporabi sredstev pomoči, uh, se je treba vprašati, ali imamo tukaj določene omejitve, eh, ki bi nam omogočile ugotoviti, ali so določene pomoči učinkovite ali ne. To smo videli na primer v primeru vina. Videli smo, da mm, v določenih primerjih pomoč ni učinkovita da je potrebna določena raven sodelovanja za to, da se zagotovi ta učinkovitost. Tako da je treba preprečiti, da bi določene pomoči bile na voljo najmanjšim proizvajalcem, saj ne prinesejo tiste učinkovitosti, ki jo želimo. Potem pa še kar zadeva javno posvetovanje, ki ga je omenila gospa Pitera se je pri tem izkazalo, da imamo zelo pozitivne rezultate. Nekateri predlogi so bili seveda zavrženi že na samem začetku zaradi zelo velikih um, organizacij kmetov v nekaterih državah članicah, naprimer, pa v drugih primerjih. In uh, Pomenljivo je tudi to, da ob ruski krizi je pri hitrem vzpostavljanju pomoči prišlo do problematike, kakršno je imela Poljska, ki je ob krizi zaradi embarga za Rusijo težko našla učinkovit odgovor. Torej gre za nek dogodek, ki se lahko kot tak pojavi posamično in ki ni odvisen od celotnega vzpostavljenega sistema. In zato je tu potrebno gotovo nekaj dodatnih informacij in bomo podali dodatne predloge, ki bodo lahko še izboljšali to, kar je že pripravila gospa Pitera. Ima še kdo kakšen komentar ali pa vprašanje? Ne. Potem bi lahko prosil komisijo, morda, za mnenje gospod Čaps in potem eh, bom dal besedo ponovno poročevalki. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, hvala lepa tudi poročevalki gospe Pitera za to poročilo. Mislim, da je izpostavila nekaj vidikov eh, naše skupne organizacije trga, naše enotne tržne ureditve, mi skušamo ugotoviti, kako spremeniti eh, trenutni sistem. Naj vas opomnim, da je to najbrž eden izmed najbolj zapletenih sistemov, eh, tudi iz razlogov, eh, ki ste jih pravkar navedli sami, gospa poročevalka imamo različne tradicije v različnih državah članicah. In v različnih organizacijah proizvajalcev sodelujejo različni proizvajalci. Tukaj govorim o tako tradicionalnih kmetovalcih, eh, ki um, bolj tesno sodelujejo v tako imenovanih starih državah članicah, kot tudi o novih državah članicah, kjer je situacija drugačna. Potrebno je poskrbeti za gladko sodelovanje na različnih področjih. Ampak eh, lahko ste prepričani, da je to, da je to za nas eh, eden izmed najpomembnejših kazalnikov deležba kmetov proizvodne scheme in tako naprej. Drugi vidik pa je zapletenost pravil in včasih nejasen pravni okvir. In to je tudi ena izmed šipkosti trenutnega sistema. Mislim, da bi se lahko s tem vsaj deloma soočali eh, z pripravo eh, delegiranih in izvedbenih aktov. Tukaj gre za sistem proizvodnje sadja in zelenjave in eh, odločitev komisije je predvidena v letu 2015. poleg tega je v poročilu komisije jasno navedeno, da je velik del odgovornosti v državah članicah, v rokah držav članic. Na določenih področjih se moramo hitreje odzvati. Države članice smo prosili, da bolj redno poročajo o situaciji in sicer z pomočjo naprej eh, pripravljenih obrazcev, tako da bomo hitreje zbrali informacije. Poleg tega pa se bo Evropska komisija ukvarjala seveda tudi z rezultati eh, tega poročila in sicer prihodnjo sredo. Organizirana bo tudi delavnica eh, z različnimi deležniki in potem bomo videli, ali bomo lahko že takoj podali potrebna priporočila glede učinkovitosti te politike. Kar pa zadeva specifične probleme v posameznih državah članicah, smo pripravili akcijske načrte v sodelovanju z državami članicami in eh, ugotovili smo, da obstajajo resne pomankljivosti pri eh, izvajanju eh, ureditve sektorja sadja in zelenjave in države članice smo eh, prosili, da zagotovijo ustrezne informacije. In mogoče v zaključek še besedica ali dve o ruski krizi. Strinjam se, da je bilo to krizo zelo težko predvideti in zato imamo tudi zelo omejene uh, možnosti za odziv na to situacijo oziroma za preprečevanje to vrstnih kriz. to so krize, ki nas presenetijo. Jasno pa je, da moramo poskrbeti za vzpostavitev mehanizma notranjega upravljanja, kot smo storili lani poleti. Mislim, da smo več kot 600 tisoč ton proizvodov vzeli z trga in na ta način smo pomagali proizvajalcem. Najlepša hvala za to, da ste mi dali priložnost, da tukaj spregovorim. Najlepša hvala komisiji. V zaključek razprave pa ponovno podajam besedo poročevalki gospe Piteri. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, slišali smo, kako nadzor ki se je izvajal že od začetka tega programa, kaže, da je treba načela bolje pojasniti in da je treba najti odgovor na potrebe različnih držav članic in ne le držav članic, temveč tudi posameznih regij znotraj držav članic. Razlike pri uporabi teh programov in osredotočenost pri pripravi programov pogosto izhajajo iz Eh, gospodarskih razlik, ki smo jim priča tudi znotraj posamezne države članice, pa tudi iz razlik v mentaliteti. In zato moramo imeti na voljo jasna načela, pri katerih pa ne bo preveč upravnih bremen. Vem, da je vse to precej težko, ampak upam, da bo tudi izvedljivo. Hvala. Okay, uh... Najlepša hvala, gospa Pitera. Sedaj pa še še k časovnici. Rok za vložitev predlogov sprememb je 27. januar. 24. februarja bomo glasovali v odboru in 24. marca naj bi bilo to poročilo sprejeto v odboru Agri. Sedaj pa prehajam k sedmi točki dnevnega reda. Gre za posebno poročilo na temo uspešnosti kombiniranja nepovratnih sredstev regionalnih naložbenih instrumentov s posojili finančnih institucij pri podpori zunanjim politikam Evropske unije. Najprej naj pozdravim uh, goste z Evropskega računskega sodišča. Mislim, da se Karl Pinksten ukvarja z tem specifičnim poročilom. In mu kar predajam besedo. Najlepša hvala gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Zelo podrobno sem prisluhnil razpravi o delovnem dokumentu oziroma o delovnem programu Evropskega računskega sodišča in dovolite mi, eh, da eh, podam kratek komentar. Novi eh, strateški načrt vlaganja Evropske komisije je bil kar nekakrat omenjen. Naj tistim, ki bi si radi ta načrt ogledali na svež in kritičen način, povem, da lahko navdih eh, najdete v tem eh, poročilu na temo kombiniranja eh, nepovratnih sredstev za posojili finančnih institucij. Vem, da je tema precej različna, ampak načelo ostaja enako. V, pri eh, načrtu strateških ulaganj eh, gre predvsem za sredstva Evropske investicijske eh, banke, tukaj pa gre za eh, kombiniranje. Eh, pomembna eh, je tudi tema vzvoda. Eh, če si ogledate eh, to poročilo, vidite, da vzvod znaša eh, med 9 in 10, v Junkarjevem načrtu pa 15. Gre torej za dve povsem različni področji, ampak kar nekaj usporednic bi lahko potegnili med tem eh, strateškim načrtom, Junkarjevim strateškim načrtom in pa eh, posebnim poročilom, ki ga danes obravnavamo. Torej, zelo vesel sem, da je vaš predsedojoči navedel naslov tega posebnega poročila, kaj ti vsi vemo, da eh, to ni naslov, ki bi ga bilo lahko izreči, zaradi tega eh, ga tudi nameravam ponoviti, ampak gre za razvojne, razvojno politiko, za kombiniranje sredstev eh, in pa za finančne inštitute. In sodišče si je ogledalo 30 zelo specifičnih projektov, Naj, najprej povem nekaj o sami temi. Ne bom povzemal tega, kar je že odlično zapisal gospod Šoltes, vaš poročevalec v svojem dokumentu. Vsi si lahko to preberete in res eh, gre za odličen povzetek vašega poročevalca. Torej tega ne nameravam ponavljati. Povedal bom nekaj besed o reviziji in eh, potegnil nekaj zaključkov. Na najprej nekaj povem o temi kot takšni ko sodišče izbere temo za revizijo, eh, pri tem upošteva štiri temeljne kriterije. In sicer eh, seveda upoštevamo sredstva in če si ogledate obdobje od leta 2007 do 2013, lahko vidite, da je eh, bilo v tem času eh, namenjenih za to področje nekaj več kot 2 eh, milijardi evrov. Potem si ogledamo tudi tveganje in pa lokacije, kjer se sredstva uporabljajo. Na določenih območjih je tveganje precej više. Potem si ogledamo tudi položaj eh, vseh eh, deležnikov in eh, zastavimo si tudi vprašanje, ali eh, je bila že prej na tem področju izvedena revizija. In eh, potem se odločimo za pripravo eh, poročila. Vem, da ima eh, ta pristop eh, kombiniranja eh, veliko privržencev. Eh, kot sem eh, dejal, eh, sodelujejo različni finančni inštituti, EIB e, e v Luksemburgu, potem Nemški inštitut, Francoski inštitut, torej štiri temeljne akterje imamo na tem področju. Kot sem dejal, pride do vzpostavitve uh, finančnega vzvoda um, in uh, eh, zatem eh, se financirajo veliki projekti. Gre za projekte, ki jih trg ne bi financiral in na ta način vseeno dobijo podporo. Dodatna prednost je vzpodbujanje koordinacije eh, med eh, donatorji in pa eh, deležniki. Jasno pa je, da seveda eh, postopek odločanja ni preprost. Gre za izjemno zapleten postopek. Potrebno je sprejeti odločitev ali je potreben eh, prispevek eh, Evropske unije, Evropskega razvojnega sklada eh, ali pa Evropskega proračuna za izvedbo projekta ali pa bi lahko projekt bil izveden brez evropskih sredstev, kar nam je seveda ljubše, kajti potem ne uporabimo sredstev evropskih davkoplačevalcev. Potem pa se mora Evropska komisija odločiti, katera oblika pomoči je najbolj primerna. Eh, lahko gre za jamstva, lahko gre za subvencije, lahko gre za subvencije eh, na obrestne mere, lahko gre za tehnično pomoč eh, in tako naprej. Torej, gre za vprašanje, katera oblika pomoči je najbolj primerna v specifični situaciji. Potem pa smo pri omejitvah in potrebno je seveda postaviti omejitve pri zagotavljanju eh, finančnega prispevka Evropske unije. Evropski finančni prispevek eh, je ponavadi v obliki eh, subvencij na obrestne mere, v obliki jamstvenih schem in v obliki neposrednih investicij. Projekti, ki se financirajo z sredstvi Evropske unije, eh, so običajno obsežni javni projekti. Pogosto gre za vlaganje eh, v javno infrastrukturo. In pogosto gre za projekte v višini eh, več kot eh, 100 milijonov evrov. In eh, komisija omeji financiranje običajno eh, na eh, znesek od 1 do 40 milijonov. No, sedaj pa k reviziji. Začnimo z revizijskimi vprašanji. Za revizijsko ekipo ta vprašanja predstavljajo neke vrste omejitev svoje dejavnosti, morajo omejiti na revizijska vprašanja in v tem posebnem poročilu smo si zastavili predvsem dve vprašanje. Eh, celotna zasnova in upravljanje in pa rezultati, učinki, učinkovitost. Torej, naj se najprej posvetim prvemu vprašanju in sicer k zasnovi in upravljanju. Ugotovili smo, da je zasnava zadovoljiva in da so se postopki e, izboljšali. To je torej pozitiven zaključek. Vendar pa je bilo sodišče kritično uh, do določenih vidikov upravljanja strani Evropske komisije in naj omenim le nekaj točk. Menili smo, da so bili izbrani primerni projekti. Ugotovili pa smo tudi, da ocena Evropske komisije ne upošteva v zadostni meri dodano vrednost Evropske oblike podpore in to je ključnega pomena. Gre za vprašanje, ali naj uporabimo javna sredstva, sredstva naših davkoplačevalcev ali ne. Torej, ta ocena strani Evropske komisije pogosto ni zadovoljiva. Druga točka. vnaprejšnja plačila so včasih previsoka. Mislim, da številke govorijo same za se. No, denar je pravzaprav bil namenjen zgolj razpršitvi, če lahko temu tako rečem. Analizirali smo osem projektov in uh, si ogledali kriterije za dodojitev eh, posojil eh, in ti kriteriji so bili po našem mnenju preveč nejasni. Potem eh, pa je tukaj nadzor Evropske komisije, ta je bil včasih ustrezen, včasih nekoliko manj. Toliko torej o prvem vprašanju. Sedaj pa k drugemu vprašanju. Zaključki oziroma opažanja. Kombiniranje nepovratnih sredstev in posojil. Mislim, da še ni doseglo eh, ciljev, ki smo si jih zastavili. In to eh, se je pokazalo eh, predvsem eh, v tem, da so bila le pri polovici projektov nepovratna sredstva dokazano potrebna za pridobitev posojila. Le v polovici primerov je torej lahko Evropska komisija jasno dokazala, da so bila nepovratna sredstva potrebna za pridobitev posojila. Druga točka. potencijal Evropske komisije pri oblikovanju politike in eh, pri upravljanju projektov eh, ni bil eh, zadosti izkoriščen. V določeni meri ja, ampak kljub temu obstajajo še možnosti izboljšav. Kombiniranje je okrepilo koordinacijo med eh, donatorji in to je seveda pozitivno. Po drugi strani pa bi bilo potrebno storiti več, kar zadeva prepoznavnost Evropske unije. Torej, katera so glavna sporočila tega poročila, ki je na prvi pogled morda nekoliko tehnično. In to želim povedati tukaj, glede na to, da bomo v prihodnosti obravnavali eh, instrument strateških ulaganj. Zaključili smo, da ko komisija uporablja sistem kombiniranja, mora poskrbeti za ustrezen proces odločanja. Potrebno je zagotoviti dodano vrednost Evropske unije in to v vseh primerjih. In ta dodana vrednost mora biti tudi dokazana in to je po mojem pomnenju ključnega pomena. Če želi eh, Evropska unija uporabiti instrument kombiniranja, nismo proti temu, ampak Ravnati je potrebno zelo, zelo previdno. V nasprotnem primeru je to zelo tvegano dejanje. Povsem jasno mora biti tudi, kako je določen, določena višina prispevka in to se ni zgodilo v vseh primerjih. Potrebno je zbrati dovolj informacij o vseh projektih oziroma na voljo jih mora imeti Evropska komisija. Če ta nima vseh potrebnih informacij, potem ne more sprejeti ustrezne odločitve in če te odločitve ne more sprejeti, potem ne more sodelovati v projektih. Takšno je naše mnenje v tovrstnih projektih. In če si ogledate različne projekte, ki so bili predmet revizije, lahko vidite, da komisija na začetku postopka ni imela zadostnih informacij. Kot veste, eh, so na finančnih trgih informacije zelo, zelo pomembne eh, in zaradi tega eh, tudi ni interesa po posredovanju finančnih podatkov. kajti te podatke bi lahko uporabili tudi konkurenti. Torej, naj s tem zaključim. Mislim, da sem bil kratek, hkrati pa tudi izjemno obširen. Najlepša hvala za vašo pozornost. Um, lahko sedaj podam, predam besedo poročevalcu, gospodu Šolcu. Gospod predsedujoči, hvala Eh, za besedo. Torej, eh, kot je bilo že rečeno, kot ste že slišali, gre za mehanizem kombiniranja eh, posojila finančnih institucij z nepovratnimi sredstvi, katerih zajeten del daje tudi Evropska komisija, ki jih na področju sodelovanja z državami v razvoju namenja predvsem v obliki neposrednih naložb obresnih mer s tehničnim pomočjo schem za javce in posojila. Ta revizija seveda nosi zelo dolg in zapleten naslov, čeprav sam princip v načelu ne bi smel biti tako eh, zapleten. Res pa je, da so to nove oblike finančnega kombiniranja in sodelovanja, ki verjetno lahko ponudijo dobre modele tudi za delovanje znotraj same Evropske unije. Eh, da si ravno eh, moram reči, da nisem pripričan, da lahko junckerjev investicijski program neposredno primerjamo z uporabo teh mešanih metod, eh, zlasti zato, ker če je pri investicijskem programu eh, faktor petnajst in tukaj devet sedem, eh, se mi zdi pomembno, da tukaj seveda so donatorji in deležniki relativno znani vnaprej, tudi banke, v tistem investicijskem programu pa za nekatere deležnike še ne vemo, koliko bodo oziroma kateri so tukaj do tukaj je določena eh, razlika. Eh, zdaj, v sami vsebini eh, tega poročila je bilo že povedano tisto bistvo. Glavni namen teh mehanizmov kombiniranja finančnih sredstev iz več virov je predvsem povečati obseg sredstev za zunanje sodelovanje z mobilizacijo posil pri finančnih inštitucijah. Predvsem pa je ta način tisti, ki omogoča financiranje tiste dejavnosti in izgradnje infrastrukture, ki bi sicer lahko prinesle velike gospodarske eh, koristi, tudi okoljske družbene, vendar niso očitno eh, tržno tako zanimivi, da bi avtomatično eh, dobili podporo stališča komercialnih bank, bodi si zaradi lokacije prevelikega tveganja položaja deležnikov, torej vseh tistih kriterijev, ki jih uporablja tudi računsko sodišče pri presoji uh, upravičenosti uh, tistega, kar financira znotraj teh programov eh, Evropska komisija. Ko je bilo že navedeno, uh, je bilo obdobje od 2007 do 2013 uh, v te regionalne naložbene inštrumente dodeljeno 2 milijardi 106 milijonov evrov, do konca 2013 pa še milijardo dvesto pet milijonov evrov. Eh, predstavljeno je že bilo, da sodelujejo zraven kar močne finančne eh, institucije z področja bančništva in eh, predvsem to, da so podporo prejeli večinoma projekti iz področja javnih naložb in predvsem iz prometnega in energetskega sektorja, ki sta prejela kar 55 odstotkov vseh sredstev. Tisto, kar se mi zdi eh, zelo pomembno omeniti, je to, da eh, smo v zadnjem času priča povečanju porabi teh mehanizmov kombiniranja in novih regionalnih in naložbenih inštrumentov, ki so seveda posledica vse večjih razvojnih potreb eh, na eni strani in močno zmanjšega obsega razpoložljivih javnih sredstev na drugi strani. Izpostavljeno je že bilo, kaj je vodilo računsko sodišče pri oceni po eni strani tvegan pri tistih glavnih vprašanjih, se pravi, ali so bili regionalni naložbeni inštrumenti dobro vzpostavljeni in upravljeni in ali je uporaba kombiniranih, kombiniranih sredstev prinesla načrtovanje koristi. Seveda v načelu je, gre poročilo v rečem, pozitivno smer, pri čemer pa se pojavlja seveda tista ključna, ključno vprašanje po eni strani projektov, izbire, dela, Eh, in vloge EU-ja, eh, e se pravi Evropske unije v teh procesih v kombinaciji z bankami, potem samega vodenja in monitoringa eh, teh procesov in na koncu evaluacije in ko smo pri evaluaciji tudi tistega, kar skuša ugotoviti računsko sodišče, to je dodane vrednosti. In ravno pri teh projektih se postavlja to vprašanje, kaj pravzaprav je ta dodana vrednost in kdo predeljuje pojem dodane vrednosti. Ali je to seveda znotraj evropske politike in kombiniranja sredstev tudi Evropska komisija, ki vnaprej pove, kaj je pričakovana dodana vrednost, ali pa je potem to kasneje šele stvar presoje, ki se presoja skozi, kot smo rekli, tiste elemente po eni strani eh, obsega sredstev, tveganj, lokacije, položaje deležnikov in pa morebitne eh, opravljene predhodne revizije. Ko govorimo o dodani vrednosti, želim podariti predvsem to, da ravno v teh projektih, ker če vidimo schemo, kam vse so bila ta namenjena sredstva, pravzaprav so bila poslana praktično po kar v vseh celinah in ravno zato se mi zdi, da tudi vloga Evropske komisije v tem delu sve ni samo slediti ekonomskim kategorijam, ampak da, ko govorimo o dodani vrednosti, govorimo tudi o vplivu na okolje, govorimo tudi o socialnih, delovnih in ostalih temeljnih eh, pravicah in vsem tistim, kar preko bogati Eh, okolje, v katerem se odvijajo te definicije. Skratka, ko govorimo o evaluacijah teh projektov, je treba imeti v mislih ne samo ta ekonomski učinek, ampak seveda tudi druge mnogotere učinke, ki morda na prvi pogled niso merljivi, so pa v določenem daljšem časovnem obdobju lahko izjemno pozitivni. In da ne bom predolg, eh, če zaključim, eh, lahko rečem, da bi v prihodnje in prihodnih vlaganjih s pomočjo teh mehanizmov kombiniranja lahko dosegli vse tiste cilje razvojnih politik, ki jih imamo zapisane v dokumentih Evropske unije. Eh, predvsem pa moramo pozornost nameniti trem področjem, pa eni strani načrtovanja in izbor projektov, tukaj seveda tudi eh, predstavniki eh, Evropske komisije z svojim delom lahko bistveno prispevajo že v tej fazi, kaj je tisto, kar je smiselno, kar je razumno, kar je v skladu z doktrino Evropske unije, kaj je tisto, kar je potrebno podpirati zlasti glede outcomov. Potem eh, se pravi, da je treba zagotoviti, da so evropska sredstva dodeljena predvsem tistim projektom, ki kljub, eh, ki imajo ta pozitivni učinek na mnogoterih področjih, tudi na socialnem, tudi na okoljskem, In predvsem tistim, ki ravno zaradi te mogoče svoje slabše ekonomske donosnosti ali tveganja ne bi bili realizirani, so pa izjemno pomembni za te učinke, o katerih sem prej govoril, zlasti stališče dolgoročnih učinkov in pa ocenjevanje in evaluacija izvedenih projektov, eh, zlasti tudi glede same ocene. Sveda eh, računsko sodišče si ne more izmisliti samo indikatorjev, ki bo potem uh, me, vzelo za vago, ali je določen projekt uh, uspešen ali ne. Indikatorji se postavijo seveda mnogo prej in to je seveda naloga komisije in tisti, ki sodelujejo pri oceni in izbiri projektov. Je pa tukaj seveda računsko sodišče tiste, ki lahko z svojimi znanimi izkušnjami in priporočili prepriča tudi komisijo, da v bodoče da poseben podarek tem indikatorjem. Uh, za merjenje učinkovitosti, pa seveda tudi eh, ugotovitvam, kako in na kakšen način bo ocenjevalo oziroma vrednotilo tudi tako imenovano dodanost, dodano vrednost. Eh, glavno načelo torej ne bo spremljanje in ocenjevanje srednjeročnih in pa seveda dolgoročnih rezultatov teh projektov na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju in na področju človekov, človekovih pravic zlasti tam, kjer kamor vlagamo ta sredstva, kjer niso redki primeri kršitve tudi tega eh, področja. Eh, in predvsem ugotovitve teh ocenjevanj se uporabijo za poročanje uspešnosti doseganja dolgoročnih ciljev, za izboljšanje načrtovanja prihodnega financiranja in izbire eh, projektov, pri čemer je pa ni seveda odveč mogoče računskemu sodišču kot neke vrste priporočilo v narekovajih, da vsake toliko časa izvede tako imenovano follow-up revizijo, da se na koncu da še dodatna ocena, ali so te projekti, ki so ocenjeni bili skozi ta ciklus revizije, res pustili pozitivne posledice ali pa je šlo mogoče samo včasih za napačen vtis. Hvala. Thank you, uh, Mr. Saltez. We can now move on to contributions from. Gospod Šoltes, hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z gospo Jalo Sender. Sí, gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za to predstavitev. Zopet smo tu v postopku, ki je povezan z zunanjimi politikami Evropske unije in eh, njihovim financiranju. Torej gre za mešana sredstva, za kombiniranje sredstva, torej nepovratna sredstva in pa posojila za izvajanje projektov. Mene preseneča, da ima komisija tu težave glede priporočil bi želela postaviti vprašanje, kajti pogosto se to vprašanje eh, postavlja. Komisija ima seveda svoje postopke in pravila. Zanima pa me, da eh, računsko sodišče, ko govori o prepoznavnosti, o čem govori konkretno? Ali obstaja nek eh, odstotek, ki je optimalen? Eh, in na podlagi katerega se na to eh, projekt obravnava kot prepoznaven. Torej, kaj ima računsko sodišče v mislih, ko govori o prepoznavnosti, kajti zgodovinsko se že dolgo časa ukvarjamo s tem vprašanjem in s pomenom tega pojma. In na to še v povezavi z. vlogo komisije pri izboru eh, projektov za financiranje, torej ko se določa, kateri projekti bodo uživali to eh, dvojno financiranje. Me zanima, v kolikšni meri je mogoče in na kakšen način je bolj smiselno, da komisija sodeluje pri tem. Torej, to je ključen pogoj za to, da se ti projekti lahko ustrezno izvajo. Torej, komisija mora pač dati tudi uh, svoj uh, blagoslov na nek način. Torej imamo vedno več eh, pobud, vedno več eh, spodbud, eh, torej strani delegacij, torej vedno več je tudi obiskov teh projektov, zlasti v tretjih državah. In zanima me, kaj to doprinese, ali to dejansko doprinese neko dodano vrednost Evropske unije, torej kako se to ocenjuje, kako se ocenjuje ta izboljšava. Naprimer, eh, to, kar se je zgodilo v Mauretaniji, je bila cela katastrofa. Komisija je bila to vključena v pripravo projekta. Mi smo seveda naredili vse, kar je bilo potrebno, torej ustavili smo projekt, na to pa so uh, Kitajci zadeve prevzeli in vse skupaj je bila cela katastrofa. In to, kar sedaj delajo Kitajci uh, na terenu, ima seveda hude posledice. Torej, zanima me, kaj ima v mislih računsko sodišče, ko govori o vlogi komisije, na kakšen način naj bi bila komisija to, to vključena. Kolege Panjo, opite. Gospod Panjo. Euh, euh, euh, se opravičujem, um, pričakoval sem, da bom dobil besedo, zato ker sem poročevalec v senci. Uh, socialistov, demokratov, torej mislim sem, da je to eh, avtomatično, se upravičujem. Mislil sem, da bom prvi spregovoril. Dobro, ampak nič hudega. Najprej torej pozdravljam posebnega poročevalca računskega sodišča, ki smo ga slišali, in pa tudi dokument našega poročevalca. Torej, s tem dokumentom lahko prvič eh, obravnavamo uspešnost kombinirane nepovratnih sredstev regionalnih naložbenih instrumentov s posojili finančnih inštitucij, torej pri podporu zonanih politikam EU. Eh, tu gre za ta mešana sredstva, kot je bilo danes že rečeno. Torej, imamo dva. 2 eh, milijardi 100 milijonov teh sredstev, ki so bila Eh, namenjena tem projektu. Torej in to je omogočilo financiranje 387 projektov na področju prometa, energetike in tako dalje. Torej, zahvaljujoč temu načinu financiranja so ti eh, projekti lahko uživali zelo pomemben obseg financiranja 2,2 milijarde evrov. To je bilo namenjeno torej zunanjim projektom, kot je bilo že rečeno, in to financiranje je bilo relativno učinkovito. Ampak to kombiniranje sredstev, pa pomeni, da mora komisija izboljšati upravljanje in spremljanje eh, teh, eh, porabe teh sredstev, kajti vemo, da je prišlo do določenih pomankljivosti, naprimer, če si pogledamo um, železnice v uh, Tunisu, tam je prišlo do uh, neustrezne porabe sredstev 24,5 milijonov pomembno je, da je to financiranje Evropske unije prepoznavno in pregledno. In v tem smislu je tudi pomembno, da Evropsko računsko sodišče eh, to eh, ustrezno opiše v svojem poročilu. Treba si je pogledati eh, pomankljivosti, torej del teh sredstev, ni ustrezno uporabljenih, za nekatere projekte tudi ni bilo tega e, učinka povečanja sredstev, kajti za nekatere projekte velja, da bi bili itak izvedeni in da ni bilo potrebno sredstev kombinirati. Prav tako predstavljajo težave e, dolgovi v nekaterih državah v razvoju in mislim, da iz tega vidika moramo ugotoviti, da je tudi naša obveznost, torej obveznost Evropske unije, da se tudi te situacije zavedamo. Težave, ki jih je sodišče že opredelilo, eh, je nekaj, kar je treba upoštevati. Treba je eh, ugotoviti tudi, kakšne so prednosti uh, tu imam zlasti v mislih eh, zbiranje sredstev, eh, sodelovanje eh, Evropske unije pri tem in pa tudi boljše spremljanje in boljša koordinacija med donatorji, pa tudi večja prepoznavnost tega sodelovanja pri razvoju. In če bomo te cilje lahko dosegli, potem bo to kombinirano financiranje tudi lahko učinkovito. Najlepša hvala. Seveda sem se tudi sama uvrstila na seznam govorcev. Gospod Pinkston, zelo mi je žal, da nisem bila tukaj že vse čas, ampak pogovarjala sem se z predsednikom Evropskega računskega sodišča. No. Ampak pomembno se mi zdi, da pojasnite, zakaj v poročilu ni vključena časovnica uh, in kako je izgledala ta časovnica sedaj po komisija. Najlepša hvala, gospa uh, predsednica. Eh, torej, Marko Sponaro je namestnik uh, direktorja v Devku. Uh, In ko je bil eh, ta uh, instrument uh, eh, NIF uh, vzpostavljen, uh, sem bil tudi sam za to odgovoren, zato zelo dobro poznam tudi razprave na tem področju, poznam velik del tega poročila in uh, večinoma se ugotavlja, da je ta instrument koristen. Naj pa podam nekaj hitrih pripomp, kratkih pripomp, torej hvala, da. Uh, ste me povabili na to zelo zanimivo razpravo in vesel sem tudi, da sem del eh, tega zelo zanimivega eh, procesa eh, kombiniranja torej nepovratnih sredstev s posojili. Zahvaljujem se tudi gospodu Šoltesu, posebnemu poročevalcu, za pripravo delovnega dokumenta, ki resnično zelo dobro povzema situacijo. Hvala lepa tudi uh, Eh, gospodu Pinkstenu za vašo predstavitev in za podporo naši politiki. Eh, z veseljem potrjujem, da smo v Evropski komisiji eh, zelo zadovoljni z temi priporočili, z njimi nimamo nobenih težav torej gre za bolj osredotočen pristop na eh, izbiro in pa spremljanje eh, teh eh, programov za boljše, torej za boljše spremljanje in boljše, bolj učinkovita izplačila teh sredstev. Prav tako je bilo govora o prepoznavnosti, kar so tudi naši spoštovani kolegi tu omenili. Torej potrjujem, da je to eh, razumen pristop eh, in to tudi odraža del eh, naporov v komisiji, ki smo jih že začeli in sicer gre za platformo za kombiniranje nepovratnih sredstev s posojili. In to je vsekakor smer, ki bomo sledili. Vesel sem tudi, da lahko potrdim naš namen. Torej, za tista priporočila, ki jih še nismo eh, uresničili, sem prepričan, da bo komisija do konca leta 2015 eh, lahko že zabeležila, da so, bile tudi, da so bila tudi druga priporočila v tem delovnem dokumentu v celoti uresničena. Upam, da nisem preveč optimističen, ampak eh, to je naša sedanja ocena in vsekakor naš namen, torej namen komisije. Zaključil bom z naslednjimi besedami. Upam, da bo sodelovanje z Evropskim parlamentom še naprej tako plodno, kot je bilo doslej, tudi v uh, sedanjem zakonodajnem obdobju in uh, upam, da bo tudi uh, torej ta inštrument. Uh, Eh, MFF eh, še naprej eh, učinkovit in da ga bomo lahko izvajali tudi projekte s pomočjo teh kombiniranih sredstev in upam, da nam boste tudi pomagali pri uresničevanju tega cilja. Hvala. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, zahvaljujem se gospe Eli Sender in gospodu Panjoju za njuni pripombi, ki so zelo koristni. Naj se samo nakratko odzovem. Glede prepoznavnosti. Naj našli boste dva odstavka v dokumentu na temo prepoznavnosti in to smo tudi ponovno zapisali v enem od priporočil, ki jih je komisija sprejela in to kaže tudi na to, da tako z vidika sodišča kot z vidika komisije eh, smo mnenja, da lahko stvari še izboljšamo. In prepoznavnost je nekaj, kar je tudi zapisano v sporazumih, ki so podpisani. In eh, če Evropska komisija dela z različnimi donatori, kot, eh, je, eh, kot to drži za sedanjo situacijo, potem je pomembno, da evropski davkoplačevalci eh, vedo, kako in kje je denar porabljen na terenu. In zato gre pri tej prepoznavnosti. Torej, vsakeč, ko sredstva združimo, je ta vidik prepoznavnosti zelo pomemben. Kar se tiče spremljanja strani komisije vseh različnih eh, etap, seveda kombiniranje sredstev je zelo zanimiv, koristen instrument, če se ga uporablja na primeren način. Torej, če je končna vrednost jasno dokazana. Torej, to je eh, ključna točka v dokumentu in komisija se s tem strinja. Torej, to je ključnega pomena. Torej, če sredstva združimo z različnih verov, torej tudi Evropske unije, in če to uporabimo na, tem, na to eh, s kombiniranjem na ta način, da se eh, izognemo striktnim tržnim eh, pogojem, zato lahko obstaja cela vrsta dobrih razlogov, tudi torej socialni razlogi, okoljski in tako dalje, ampak Pri tem je pomembno, da dodana vrednost, ki ni nujno finančna, mora obstajati in mora biti jasno dokazana vsakeč, kajti sicer Evropski parlament, Evropski davkoplačevalec ne ve, kam denar gre, kako je porabljen. To je ključna točka našega poročila. In na to gospa Ajala Sender je tudi to mm, omenila. Um, Torej, če se sredstva združuje, potem je zelo pomembno, da zelo dobro spremljamo zadeve, kajti sicer ne boste vedeli to, kar bi kot poslanci in to upravičeno želeli vedeti. Torej, treba je videti, ali imamo rezultate. In zato potrebujemo spremljanje, zato potrebujemo nadzor in zato to tudi vse čas ponavljamo in poudarjamo v poročilu in v um, naših priporočilih. Torej, ko mešate evropski denar z denarjem iz drugih verov, potem takrat je nadzor in spremljanje uh, zapleteno, ampak zelo pomembno. Ali bi morale biti delegacije bolj vključene? Ja, Naredili smo pregled eh, v zvezi z nekaterimi točkami, ki sem jih že omenil, tudi na temo prepoznavnosti in ugotavljamo, da približno polovica, torej grobo rečeno, približno polovica delegacij se je samo odzvala na naš vprašalnik, kar ni zelo visok eh, odstotek in to je mnenje tudi nove komisije. In ne nazadnje, predsedujoča, zelo sem zmeden glede vprašanja eh, časovnice in eh, nisem edini. Eh, pravkar smo to preverili. Priprava poročila je trajala 14 mesecev, ponavadi takšna poročila zahtevajo več časa, 20 eh, ali 22 mesecev. Torej, če bi lahko, bi tudi sam raje priporočilo pripravil v šestih ali sedmih mesecev, ampak eh, nam se zdi, da teh 14 mesecev, kar je obdobje, ki smo ga potrebovali, je pod povprečjem. Zato tu ni prišlo do nobenih zapletov. Seveda bi sam želel krajše obdobje, ampak tako pač je. Hvala. Ja, vielen dank. Ja, najlepša hvala. Zelo lepo bi bilo, če bi eh, to tudi upisali v poročilo, potem bi vas pohvalili. Ja, zagotovo bom to storil naslednjič. Najlepša hvala, nihče več ni prosil za besedo, zato imam besedo poročevati. Hvala za besedo. Torej, slišali, slišali smo vse, če lahko temu rečemo, upletene eh, strani glede tega konkretnega poročila. Eh, ne bom rekel problematika, ampak predvsem teh novih mešanih mehanizmov financiranja, ki bodo v prihodnje sigurno predstavljale eh, vedno pogostejšo obliko delovanja Evropske unije izven svojih meja pri financiranju projektov, ki so zanimivi skozi oči Evropske unije, zlasti skozi ta razvojni, infrastrukturni, tudi smo rekli, socialni, ekološki moment in ki temelijo zgolj na oceni ekonomskih učinkov, ampak na širši družbeni koristnosti, ki ima dolgoročnejše eh, učinke. Eh, mislim, da eh, se, da seveda je dobro, da v bodoče je prisotnost ali pa pripravljenost odgovarjanja na pozive eh, Evropskega računskega sodišča strani teh delegacij bolj pogosto, da se bolj poveča ta eh, eh, procent tistih, ki odgovarjajo na ta vprašanja, ker le z popolnimi informacijami lahko dobimo tudi popolno sliko. In uh, mislim, da ta plodnost, o kateri smo govorili, sodelovanja tudi med parlamentom, komisijo in tudi računskem sodišču, seveda na koncu more rezultirati v tem, da se rodi rezultat, to pa je čim bolj učinkovita, racionalna, smotrna in pravilna poraba evropskih sredstev. Hvala. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Nihče več ni prosil za besedo, tudi po točko razno eh, nimamo eh, nobenih zahtev za besedo. Potem se ponovno vidimo 21. januarja. Eh, najlepša hvala za današnjo razpravo. Lep večer vam želim, tolmačem bomo pa tokrat izjemno podarili 30 minut. Hvala lepa.